So, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass alle pünktlich. Veseli me, da ste vsi prišli točno ob devetih na sejo našega odbora. Lep pozdrav in dobro jutro vsem skupaj. Ja, bom čisto počasi povedal naslednje. Danes eh, je na voljo tolmačenje v vse jezike, razen v hrvaščino in irščino. Z nami pa bo tudi skupina obiskovalcev, ki jih je povabila gospa Asada. Gre za eh, skupino iz Federacion National Dirotje um, ehm, in bodo kasneje z nami. Naša, našo sejo odbora za zaposlovanje bomo danes zaključili ob 16.30. Zatem bo namreč sestanek koordinatorjev, s katerim moramo začeti čim bolj zgodaj, ker imamo samo eno uro časa. Tako najprej zapisnik seje 16.17. marca, tukaj eh, ni bilo nobenih ugovorov, tako da je sprejet. Začnimo kar s četrto točko, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017, vsi oddelki. Pozdravil bi gospoda Jensa Gajerja, ki je poročevalec za to točko. Ampak kolega Gajer je žal obtičal v zastoju, prav zato ga trenutno ni tukaj z nami. Ne vem torej, kaj bi še rekel glede tega, te točke. Poleg tega tukaj še ni poročevalcev v senci za naslednje točke, tako da ne vem, kaj naj storim. Sam ne morem poročati o točki 4, tudi morda bi mi gospod Gajer to zameril. Prav zato vas prosim za potrpljenje, tako da počakamo, dokler gospod Gajer ne pride. Torej, sestanek prekinjam na tem mestu. Kolegi, ki ste prišli na sestanek, prosim, da ostanete tukaj, v nasprotnem primeru nas ne bo nič več ostalo.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 Ja, wir haben, wir haben keinen der heute Vormittag vorgesehenen Berichterstatter zur Verfügung. Nobenega od eh, poročevalcev za danes do povdne še ni tukaj, sem pa tukaj jaz, tako da lahko nadaljujemo za točko 5. Ampak eh, v tem primeru bom razpravljal sam s seboj, več ali manj, glede na to, da poročevalcev v senci za moja poročilo tudi ni tukaj, razen Elizabet Moran Žandje, ki je tukaj. Lahko pa razpravljamo midva in bomo kar hitro konec. Torej, očitno je, da poročevalca za prvo točko, ehm, da prihaja poročevalec za četrto točko. Torej, gospod Gajer. Kan si snu noh um štunden handlu. Torej, prej ali slej bomo začeli, morda čez kakšno uro. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun Jens Geier sich erfolgreich. Tako, kolega Geier se je rešil iz eh, hude, eh, hudih zastojev in je samo pol ure zamudil, to še ni toliko, tako da lahko začnemo za četrto točko na, pro, na dnevnem redu, torej splošni proračun, vsi oddelki. Torej, lepo pozdravljam kolega Gajerja, poročevalca za to točko, ki mu bom kar predal besedo. Na tak način lahko morda privrčujemo kaj časa. Hvala lepa, predsedajoči, rad bi se opravičil za eh, to zamudo, do katere je prišlo. Ponavadi je dovolj, če začnem ob pol devetih se premikati proti parlamentu, ampak glede na to, kakšen je promet, danes pač ni uspelo in mi je žal, da sem zamudil. Ne bi rekel, da bom začel govoriti hitreje, ker bo to težava za tolmače, tako da bom poskušal biti čim bolje drnat. Kar se tiče proračuna 2017, smo trenutno prišli do točke, ko čakamo na objavo predloga eh, proračuna, ki ga bo pripravila komisija. To se bo zgodilo približno 22. maja. Potem pa pripravimo mnenje glede tega. Kar se tiče postopka, čisto, krasno, čisto kratko, predlog proračuna najprej dobi svet, ki ga potem pregleda, seveda v skladu z njihovimi direktivami in smernicami svet eh, poda nekakšno oceno in potem parlament pregleda predlog sveta. Mi bomo torej pregledovali predlog proračuna, kot ga je že spremenil svet. Pred dvema tednoma na zasedanju v Strasburgu smo sprejeli lastne smernice glede proračuna. Veseli me, da je večina poslov sprejela predlog, ki sem ga pripravil in k kateremu so veliko prispevali tudi vsi kolegi. Razlika med našim pristopom do proračuna in pristopom sveta je naslednja. Po našem mnenju je eh, ta predlog proračuna v bistvu samo business as usual, torej kot vedno, svet pa dejansko bolje preučuje ta predlog proračuna. V letu 2016 smo v kategoriji 3 in 4, torej notranja in zunanja politika, videli srednjeročne marže za eh, finančni okvir, kar se tiče najvišjih mej, ki jih je možno uporabiti v teh kategorijah. Te, uh, eh, ta sredstva smo v celoti uh, porabili za reševanje begunske krize. V kategoriji 4 zunanje politika smo torej uporabili vsa finančna sredstva za to, da bi, eh, da bi izkoristili te skrbniške sklade, da bi podprli sosednje države okrog Sirije, da bi se bojevali proti vzrokom za to begunsko krizo, potem za izobraževanje teh begunskih otrok in tako naprej. V kategoriji 3 smo storili enako. Vzpostavili smo sklad za azil in migracije, podprli pa tudi nekatere inštrumente za podporo državam pri begunski krizi. Z omejenimi sredstvi Evropske unije, unije smo poskušali situacijo odprtih meja, kar se da dobro izkoristiti. Svet pa tega sploh ni upošteval. Ko sem začel brati te smernice sveta, eh, se mi je zdelo, da berem napačen dokument. Namreč eh, svet je spremenil morda samo en stavek, v, v, v preostalem delu besedila pa je vse enako kot lani. Torej, pristop sveta je enak kot prej, tam piše samo naj prosim, lepo izdatkov ne porabimo v celoti. Namreč dobro bi bilo, da ostane manevrski prostor za nepredvidene dogodke. Glavna misel naših smernic eh, je naslednja. Ne vidim razloga, zakaj bi kriza, ki je porabila veliko sredstev iz eh, trenutnega, iz trenutnega um, proračuna, da bi ta potem vplivala na naslednje leto. Vsi seveda upamo, da se bo situacija v Siriji pomirila, upamo, da bodo pogajanja uspešna, da bo prišlo do premirja in potem do. Eh, mirovne rešitve, s katero bi omogočili ljudem, ki so sedaj prišli v Evropo, da bi se vrnili v svoje domove. Ampak takšne rešitve eh, še ni na spregled in prav zato potrebujemo denar, ki smo ga namenili za te namene lani, tudi zato, da bomo še v letu 2017 eh, imeli ta sredstva za boj proti tej begunski krizi in za njihovo pomoč. Kar se tiče gospodarske situacije, ta se je v nekaterih državah izboljšala, nasplošno gledano v Evropski uniji pa se ni kaj dosti izboljšala. Tukaj imamo še veliko dela, namreč 8 milijard evrov moramo izuzeti iz eh, evropskega proračuna, da bo to predstavljalo nekakšno jamstvo za naložbe, ki bodo zavarovane za tem denarjem. Trenutno smo pripravili 3,8 milijarde evrov za ta namen in prav zato je pred nami izziv, da najdemo še ta dodatna sredstva. Glede na vse povedano, mislim, da moramo v celoti izkoristiti inštrumente, ki so nam na voljo v proračunu, da bomo dosegli politične cilje, ki smo se jih tudi zadali. Če želimo večjo evropsko dodano vrednost naših izdatkov, smo v eh, teh smernicah zapisali, da moramo sredstva iz kategorij 1a in 1b bolje povezati z gospodarskimi orodji komisije. Imamo Evropsko gospodarsko napoved, naprimer iz eh, jeseni 2015. Poleg tega imamo letni pregled rasti, evropski semester, ki govori o tem, kaj je potrebno spremeniti pri politikah držav članic in vse to so nekakšne smernice glede tega, kako bolje koncentrirati in osredotočiti ta sredstva. Ne govorim, da moramo v celoti prenesti smernice komisije. Ampak dobro bi bilo o tem razpravljati in potem odločiti, ali lahko bolj ciljno usmerimo evropska sredstva v um, inštrumente iz te razprave. Mislim, da je to primeren pristop, da bolje izpostavimo dodano vrednost Evrope. Nadaljujejo pa se tudi določene pomembne točke iz preteklosti. Še vedno bomo nadaljevali z inicijativo za zaposlovanje mladih. Tukaj je eh, namreč eh, zeva velika vrzel. Komisija je predlagala, da se trenutno stanje pobude za mlade preveri in da preverimo, ali sredstva učinkujejo tako, kot smo si to zadali. Torej, sedaj čakamo na to oceno o pobudi za mlade in uh, potem bomo vsebinsko ocenili ter zaključili, ali je ta pobuda dobra. Na koncu pa bodo tukaj seveda tudi gosp, uh, proračunske posledice, ki bodo sledile tem zaključkom. Nadaljevati želimo preprečevanje revščine. To je tudi eden izmed ciljev strategije Evropa 2020. Moj predlog na tem mestu je, da poskrbimo predvsem za revščino pri otrocih. Finančna sredstva na tem področju so se malce izboljšala, tako da trenutno nismo pred situacijo, ko bi eh, imeli nek val neplačanih eh, položnic, to se torej manjša. In to je predvsem povezano z finančnimi tokovi, ne toliko z politiko. Morda lahko kdaj drugič povem več o tem, ampak eh, za današnjo razpravo to ni ključnega pomena. Torej, trenutno ni težave glede neporavnanih dolgov. Srednjeročno pa eh, so torej finančni tokovi izboljšali to situacijo, kar ne bo vplivalo na proračun 2017. To so torej okvirni pogoji in danes eh, sem prišel, da razpravljamo z, vašimi, z vami torej o tem, kakšna pričakovanja imate za proračun 2017 in potem lahko kaj tudi odločimo. Hvala. Najlepša hvala, potem pa lahko kar začnemo z razpravo z poročevalci v Senci. ELS, tukaj mi niso sporočili, kdo bi komentiral. Elizabet, boš ti? Izvolite. Merci, Hvala lepa, dragi gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za proračun, za to predstavitev. Mislim, da je bila zelo iskrena, pa tudi realistična. Zelo natančno ste opisali trenutno situacijo. Ugotavljamo, da je sedaj trenutek, ko mora parlament uveljaviti svoje stališče, zlasti v primerjavi s svetom in v odnosu do sveta, ki ima drugačno stališče. Mislim, da imamo sedaj priložnost, ki je ne smemo izpustiti iz rok. Mi vas v celoti podpiramo. Ne smemo zauzemati stališča business as usual. Pogoji so se popolnoma spremenili. Splošno ravnotežje se je porušilo, zato moramo to ravnotežje v proračunu ponovno vzpostaviti. Tisto, kar nas še posebej skrbi v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, mislim pa, da to skrbi tudi vse ostale kolege na ravni parlamenta v različnih političnih skupinah, da ne moremo več delati tako, kot smo v preteklih letih, ko smo sprejemali pretekle proračune. Zaradi teh velikih migracijskih pritiskov, zaradi beguncev so se spremenile okoliščine, potrebe so se spremenile in mi se moramo na to tudi ustrezno odzvati da nam govorite, ja, uporabite marže ali pa pustite marže pri miru, to ne gre več. Kar zadeva naš odbor, lahko povem, da se meni zdi predvsem ena točka zelo pomembna in je ne smemo pozabiti. Namreč roki do leta 2017, potem revizija večletnih politik, opravljal se bo umestni pregled. To sta ti dve ključni točki, ki jo moramo upoštevati. Naš, nas skrbi predvsem Evropski socialni sklad. To je vzvod, ki ga imamo na voljo za poklicno integracijo. To ni nek instrument, ki bi ga potegnili iz zraka. To je instrument, ki nam omogoča, da se borimo proti revščini, da poskrbimo za socialno vključenost, res je nujno potrebno, da socialni sklad zagovarjamo in ga branimo. Tudi jamstvo za mlade je zelo pomembno. To je temeljna politika. Pobuda za zaposlovanje mladih je nek vzvod za komuniciranje, ki se ga poslužujejo posamezni vode vlad in držav. Tisti pravi instrument, ki nam omogoča, da se borimo proti revščini otrok, pa je poklicna integracija njihovih staršev, kar pomeni, da moramo porabiti Evropski socialni sklad. V okviru tega sklada je jamstvo za mlade tisto, ki ga tudi branimo poklicna integracija beguncev, o tem smo govorili. Seveda bo to možno potem, ko bomo potrdili diplome oziroma izobrazbo teh beguncev. Tu ne gre za uporabo manevrskega prostora in marš, ki jih imamo na voljo, gre za pravo integracijo. Sama se bom resnično mobilizirala, zato skupina ELS bo v odboru EMPL še posebej pozorno spremljala, kaj se dogaja s politiko poklicne integracije. Želimo si, da bi bila ta politika učinkovita. Sicer bomo izvajali politiko pomoči, ampak mi na te zadeve gledamo drugače. Politika pomoči je namenjena temu, da damo ljudem jesti in piti, ampak mi se zauzemamo za to, da bi poskrbeli za poklicno integracijo. Najlepša hvala sedaj pa za SND, gospod Piricki. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Jaz se v celoti strinjam s tem, kar ste povedali gospod Gajer in gospa Šati. Namreč eh, sedaj ni čas za takšno stališče business as usual, ko govorimo o proračunu 2017. Če mi dovolite, gospod predsedujoči, bi z vami rad delil določene skrbi. Sicer pravimo, da tukaj ni prostora za stališče biznesa z južo, ampak vseeno se mi zdi, da tako delujemo. V zadnjem času govorimo veliko o varnosti, o mejah, o različnih ukrepih za bolj močno Evropsko unijo, torej da bi morali bolj jasno povezati korenček in palico, se pravi, kako bomo imeli tudi več izdatkov za obrambo in tako naprej. Ampak izdatki na področju sociale so povezani tudi z varnostjo v Evropski uniji in v naši sosedski. ne bi rad eh, se predolgo zadržal pri tej temi, ampak eh, naš odbor bi moral biti vodilni na tem področju v parlamentu. Poleg tega bi mnenje parlamenta morali mi bolje predstaviti svetu. Zakaj? Gre za drugačno perspektivo, ki bolje prikaže naše pomisleke. Pa še nekaj bolj specifičnih komentarjev. Prvič, mislim, da bi morali poskušati pojasniti tako komisiji kot eh, tudi svetu, da ta igra, da prvo zmanjšujemo sredstva in potem se moramo mi bojevati, da dobimo ta sredstva nazaj, koliko jih bomo dobili nazaj, vse to, s tem moramo prekiniti. To ni smiselno. Sredstva, ki so na voljo, morajo biti potrjena in morajo biti tudi jasno na voljo, brez teh igric, brez teh pogajanj. Strinjam se tudi z tem, kako pomembno je, da namenimo sredstva za Evropski socialni sklad. Imamo občutek, da v letu 2016 ni bilo preveč pritiska na ta sklad, ampak eh, mislim, da je očitno, da bo prišlo do veliko zahtev za izplačila iz tega sklada v letu 2017. To bi morali bolj izpostaviti in podariti. In to je povezano tudi z točko 5 in trialogom, ki ga bomo obravnavali kasneje. Pa še sklad za tiste najbolj levne. Tudi o tem moramo spregovoriti. Tukaj je vprašanje revščine otrok, jamstva za mlade te pobude potrebujejo vsa sredstva, ki so na voljo. Kot je Jens že povedal, je parlament 9. marca sprejel resolucijo, ki je povezana z splošnimi smernicami za tretji razdelek um, proračuna in v odstavkih 12 in 13 je jasno zapisano, kaj pričakujemo od komisije, glede na to, kakšne so naše prioritete. Jens je govoril tudi o tem, da bi se proti koncu obdobja, tega večletnega obdobja, pojavilo, eh, pojavil večji kup izdatkov, ki bodo eh, morali biti poravnani. O tem moramo tudi razmišljati. Potem imamo tukaj še določene inštrumente, inštrumente kot je sklad za prilagoditev Eh, globalizaciji in podobni skladi. In mislim, da jih moramo uh, upoštevati tudi vsaj doče ne preko uh, mej, ki jih uh, imamo tukaj znotraj večletnega okvirja. V proračunu 2017 moramo to jasno povedati, da moramo ta sredstva dati na voljo preko zgodnjih meja zato ker je to pač potrebno. Za konec še predlogi za pilotne projekte in eh, ukrepe. Mislim, da se moramo dovolj dobro pripraviti na to, da moramo pripraviti dobre argumente ter eh, predloge, ki jih bomo lahko potem predstavili. Najlepša hvala. E hvala lepa. Ulrike Trebesius za EKR. Hvala, gospod predsednik. Najprej prisrčna hvala poročevalcu. Gospod Gajer je že sam omenil, da, da čakamo na predlog komisije. Zato v tem trenutku lahko podamo samo zelo splošna stališča. Gospod Brok, vas moti, če govorim? Mi dovolite besedo. Hvala. Predlog poročevalca vsebuje številne pozive k programom in drugim obveznostim, ne vidim pa pristopov, kako bi že odobrena sredstva lahko najbolje porabili. Eno izmed eh, več načel revizije evropskega proračuna je dodana vrednost na evropski ravni. To pomeni, da se morajo sredstva učinkoviteje porabljati na ravni Evropske unije, kot bi eh, se lahko porabljala nacionalna sredstva. Zato se, nujno, zato se mi zdi nujno, da se parlament tega drži, tako da lahko Evropska unija še naprej uživa podporo državljanov. Gre recimo za podporo MSP-jev prek programov, kot so kozme, to se nam zdi zelo dobro potrebujemo najprej dobro evalvacijo, kar bi moral biti predpogoj za uporabo oziroma dobritev nadaljnih sredstev. Ko gre za delo in socialne zadeve, je recimo brezposobnost mladih in pobuda na tem področju nekaj, kar je omenil že poročevalec. Še enkrat bi nujno opozorila na to oziroma predlagala, da moram kovitost teh ukrepov še enkrat preveriti, preden namenimo dodatne sredstva na tem področju. Poročevalec je seveda govoril tudi o boju proti revščini, še posebej, ko gre za jamstva za otroke in temu se seveda ne da ugovarjati. Otroke želimo vsi podpreti. Ni nam pa povsem jasno, katera birokracija to lahko prevzame in kako ne bi se to financiralo, tako da bi sama pozvala k več jasnosti na tem področju. In še za konec, vsi omenjate tudi begunsko krizo. Po našem mnenju pa je za premagovanje begunske krize pomembno tudi to, da se uporabi Evropski sklad za najbolj prikrajšene. Ta instrument bi morali tudi uporabiti, ker do sedaj sredstva in ta instrument niso prinesli še želenih rezultatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Marjan Harkin je zdaj na vrsti. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalcu za vsa pojasnila in za njegov pogled na situacijo. Pravzaprav se moram strinjati z vsem, kar ste do sedaj povedali. Na svetovni ravni se je marsikaj spremenilo in seveda je jasno, da ne moremo nadaljevati z business as usual, Ampak sama poskušam razumeti, katere konkretne korake sploh potrebujemo, da se bomo izognili situaciji business as usual. Vsi vemo, da so potrebni majhni koraki. Strinjam se z gospodom Pirinskijem, ko je govoril o tem, eh, da sredstva so v proračunu in tam morajo ostati, ampak to je izguba časa in energije, če se zdaj prerekamo o tem. Vsaj po mojem mnenju potrebujemo radikalne spremembe, ker so se ker se je tudi situacija radikalno spremenila. Proračun je že tako ali tako na prelomni točki. Kriza je imela ogromne učinke na proračun in ta preprosto ni zasnovan tako, da bi se lahko popadli s tem. Gospod Moranšart je ima prav. Lahko uporabimo obstoječe instrumente, kot je socialni sklad in podobno. In to nam bo že pomagalo, ampak tam ni dovolj sredstev, po mojem mnenju, da bi se lahko spopadli z vsem. Uh, Preprosto potrebujemo več denarja. Že tako ali tako imamo veliko eh, obveznosti, tako da raven prožnosti ni zadostna, da bi se spopadli z vsem. Mm, s tem se obračam tudi sama na se, do neke mere, ker tega se vsi zavedamo. Ni pa najbolj jasno, kako bi lahko se vrnili na isto mesto čez 12 mesecev in rekli, ja, uspelo nam je narediti A, B in C, tu smo bili uspešni, ampak zanima me tudi, kaj imate v zvezi s tem povedati drugi. Poročevalec je na koncu govoril o ciljni uporabi evropskih sredstev na pameten način. In to je eden izmed najpomembnejših izzivov. Moramo si pred oči eh, narisati širšo sliko in zagotoviti, da bomo pri porabi sredstev zagotovili evropsko dodano vrednost in to na pameten način. Eh, kaj dosti več ne bi dodala, ker bomo pri prihodnji točki obravnavali mandat za eh, trialog za poganje proračuna, ampak želela sem podati le nekaj misli v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Za zelene nimam zapisanega poročevalca in zdi se, da tudi ni nikogar prisotnega. EFDD je potem na vrsti, tudi ni nikogar zapisanega, za EFN je Mara Bicoto, ki pa je ni. Hvala lepa, gospod predsednik, za te dobre navade. Moram reči, da sem bil zelo nadušen nad predlogi splošnega poročevalca. Hvala lepa za vse te predloge. Ti predlogi me nekoliko plašijo. Vsi poročevalci ugotavljajo, da se gremo business as usual oziroma slepo pilotiranje, kot temu rečemo v francoščini. Izvajamo torej vse povprek in nič hkrati. Predvsem kategorija 4 in kategorija 3 me skrbita. Namreč ob koncu aprila letošnjega leta smo že izčrpali sredstva iz teh dveh razdelkov, predvsem zaradi migracij. Zanima me, kako bomo preživeli v mesecih, ki so še ostali do konca leta. Ali bomo sredstva prerasporedili, ali bomo sredstva vzeli iz drugih proračunskih vrstic, zato da bomo lahko upravljali z migracijskimi tokovi. Gospod poročevalec pravi, da politike za zaposlovanje mladih včasih niso tako učinkovite in se o učinkovitosti teh politik sprašujemo poročevalec pravi, da je Evropski parlament tisti, ki bi moral vzeti zadevo v svoje roke, ko gre za proračun. Mi smo tudi tisti, ki bi se morali boriti proti revščini, tudi cilji EU 2020 so pomembni z tega vidika. Gospa Moran Šartje je to omenjala tudi kolega iz SD. Počasi zaključujem, da ne bom predolgo v svojem prispevku. Gospod poročevalec za proračun. Vi ste opisali tudi upravljanje s proračunom Evropske unije. Ali se vam zdi, da ne vemo, kaj sploh dajemo v ta proračun? Ali se bojite, da bomo potem preplavljeni z neplačanimi računi? ali dejansko vemo, kaj vse smo porabili v letu 2014, ali ustrezno pripravljamo tudi proračun za leto 2017. Zanima me, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ali bo centralna banka tista, ki bo plačevala račune, če bodo naše banke zašle na napačno pot. Gospa Moran Šartier ima prav, ko govori, da bi morali poskrbeti za poklicno integracijo posameznikov, sicer bomo zgolj ponujali socialno pomoč. Socialni dumping je razlog za vse zlo. Zanima me, kaj se bo dogajalo naprimer tudi za napotenimi delavci, kaj potem z svobodno trgovino in konkurenčnostjo. Ta je tudi tista, ki ljudi spravlja v revščino in bedo, kaj je potem s trgovinskimi sporazumi, ki jih bomo tudi obravnavali, zloglasni TTIP. Gospod splošni poročevalec za proračun je te zadeve kar nekoliko pometo pod preprogo. Vseeno pa se meni zdijo to pomembne zadeve. O nadzoru na mejah in o migrantih spoh ne bom govoril, kajti sredstev nimamo za ustrezno reševanje teh vprašanj, ne moremo pa mi rešiti vse bede na tem svetu. Zakaj vedno Evropa, Evropa, Evropa? Saj so tudi druge države v sirskem sosedstvu, ki lahko pomagajo pri reševanju teh vprašanj. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za MSP-je. Če ljudje delajo, imajo plačo, če imajo plačo, imajo kupno moč in lahko poskrbijo za izobrazbo svojih otrok. In MSP-ji zaposlujejo 80 do 90 odstotkov vseh delavcev v Evropi. Zato pomagajmo MSP-jem pri ponovnem zaposlovanju. Hvala lepa. Prav. Še sam bi podal kratek komentar v svojem imenu. Poročevalec je opozoril, da bo v prihodnih dneh na voljo ocena pobude za zaposlovanje mladih. Sam polagam velike upe, oziroma zdi se mi, da eh, morda rezultati ne bodo najboljši. Sodelovalo je tudi Evropsko računsko sodišče in določene ocene so tudi obtičale v dokumentih. Upam pa, da se to ne bo zgodilo s pobudo za zaposlovanje mladih in da bo ta tudi predložena v prihodnih dneh, kot je to omenil poročevalec. Ampak zdaj pa dajem besedo Jensu Galerju za zaključne besede. Um. Hvala lepa. Naj dodam še dve informaciji za katere se mi zdi, da sta pomembni, ko ocenjujemo, eh, kaj storiti. Mm, gospa Harkin je dejala, da potrebujemo radikalne spremembe. Ampak kaj moramo storiti? Prvič. Bom šel še en korak nazaj. Eh, Lizbonsko pogodbo sem izredno pozdravil. Ima pa eno pomankljivost, vsaj po mojem mnenju, ko gre za proračun pro, proračun, za proračun imamo samo še eno obravnavo. In na parlamentarni strani smo tako šipkejši, kot smo bili pred Lizbonsko pogodbo. Zdaj smo v situaciji, ko se moramo s svetom dogovoriti. In sicer mi je žal. Ne želim se pretvarjati, da smo mogočnejši, kot smo zato moram to povedati. Ne, ne želim zbujati napačnih vtisov. Predsedstvo sveta je ključno za dogovor o proračunu. Pod italijanskim predsedstvom je bilo to katastrofalno, pod luksemburškim izjemno dobro. Ti so se poskušali najprej dogovoriti s parlamentom in potem kompromise tudi speljati skozi svet. ko bomo v odločilni fazi pogajanj o proračunu, moramo na to paziti. Danes večer se bom sestal eh, s predstavniki predsedstva in poskušal gotoviti, kako se želijo tehnično lotiti pogajanj. Poskušam vam tudi predstaviti situacijo. Italijansko predsedstvo je lani dva tedna kar izpustilo, potem so to nekako speljali skozi svet in potem so se obrnili na parlament in dejali, no to je pa treba zdaj sprejeti. Je pa to tako občutljivo um, mm, izpogajeno med državami članicami, da potem nismo mogli več storiti nič. Tako da smo želeli zdaj to parlament obravnavati drugače in poskušali bomo ugotoviti, kako bo slovaško vlado. vendar pa nismo več tako močni pri teh pogajanjih, kot smo bili pred Lizbonsko pogodbo. Prejšnji poslanci so bili temu priča in tudi sam se spomnim situacije, ko visoki uradniki komisije tega še niso tako obravnavali. Uh, Potem je težava tudi z različnimi razdelki proračuna. Ni več tako preprosto eh, premeščati sredstev med določenimi razdelki. Ni več tako preprosto premestiti sredstev iz enega razdelka v drugi, za katerega menimo, da bi se tam lahko bolje porabila, recimo za socialni sklad. Potem še tretja točka. Tisto, kar lahko z evropskimi sredstvi počnemo, imamo v evropskih direktivah za sklade. To je tam zapisano črno na belem. Recimo, črno na belem imamo sredstva za Evropski socialni sklad. Spreminja se le to, v katerem letu se izplača koliko in v zvezi s tem se še prerekamo. Zato sem želel povdariti, da svet vedno ravna tako v pogajanjih, da se osredotočijo na zgornje meje pri srednjeročnih ukrepih in trenutnih izdatkih v trenutnem letu. Med tema dvema točkama želijo pustiti čim več prostora. Takšna je pač njihova strategija. In to je tudi naš strateški izziv. Bi pa želel še eno poudariti. Gospa Trebezius se vedno vrne na vprašanje, kako zagotoviti, da se sredstva pravilno porabijo. EKR er vedno znova ponavlja te argumente v različnih jezikih, običajno v angliščini, včasih tudi v nemščini. Drage kolegice in kolegi, 80 odstotkov izdatkov Evropske unije Eh, gre za deljeno upravljanje. To pomeni, države članice v regijah se odločajo, kako se bodo eh, regional, sredstva na regionalni ravni in za socialne naloge razporejala. Države članice imajo torej doskrat vodilno vlogo in odločajo se, kako v svoji pristojnosti razporedi sredstva. To se mi zdi pravilno. Vendar pa, če gre 80 odstotkov za deljeno upravljanje, je odgovornost za uh, porabo sredstev na ramenih držav članic in regij. In če se potem pritožujete, da se sredstva porabljajo napačno, se morate obrniti tudi na organe v državah članicah. Britanski kolegi iz skupine EKR vedno kritizirajo, da se sredstva ne porabljajo pravilno. S tem se lahko obrnemo tudi na Evropsko računsko sodišče, ki vedno znova eh, obravnava, kako se porabljajo sredstva v državah članicah in eh, ni preveč presenetljivo, da se Združeno kraljestvo ne odreže najbolje. Lahko kar citiram Evropsko računsko sodišče, v Združenem kraljestvu se pojavlja visoka stopnja napak. Če bi kolegi z vrst konzervativcev bolj opozarjali doma na napačno porabo sredstev, bi bilo morda bolje, ampak morda tega niti ne želijo. Torej, če ponavljate, da se sredstva na evropski ravni ne porabljajo pravilno, vas moram opozoriti tudi na to. Kar se tiče sklada za najbolj prikrajšane. Ja. Vendar se tudi tu države članice odločajo, če sploh želijo sodelovati pri tem, recimo Nemčija se za to ni odločila in potem ve, kako se sredstva porabljajo. Ne vem, ali se lahko sredstva porabijo za begunce. Kolegice in kolegi, o tem se odločajo države članice same in to tudi ni nikakršno čarobno orožje. Ta sklad je dokaj majhen glede sredstev in če se bo to porabljalo še za begunce, bo še bistveno manjši. Eh, ta instrument sicer obsega kar nekaj sredstva, ampak če želimo pomagati kar čisto vsem v Evropi, ta sredstva še vedno ne bodo zadostovala. Kar se tiče pobud za MSP, jaz sem tudi sam povsem mnenja, tako kot kolegice in kolegi, ki ste o tem govorili, da se bomo gotovo vsi borili za to, da se bodo instrumenti Evropske unije uporabljali za to, ampak pravi vzvod je v regionalnih skladih. Če bomo pa s tem vsebinsko res zagotovili to, kar želimo na področju zaposlovanja, je to, ponovno na ravni regij. O tem se morajo odločiti države članice. Okvir je na voljo, zakonodaja to omogoča, zdaj pa je treba pripraviti operativne programe in morda je treba te programe preučiti in ugotoviti, ali se izvajo pravilno. Gospod Marta, seveda vemo, kakšni so bili izdatki za leto 2014. Evropsko računsko sodišče poda svoje letno poročilo in parlament v razrešnici na podlagi tega poročila in letnega poročila komisije eh, to intenzivno obravnava. Treba pa je preučiti, ali je bilo vse skupaj dovolj učinkovito. O tem je govorila tudi gospa Trebezius, eh, s tem se ukvarja tudi komisija. Torej, proračun usmerja na rezultate, podpredsednica Georgijeva to že namerava, ampak programi tečejo uh, več let, tako da morda ni najbolj primerno preučin, preučevati učinkovitosti vsako leto posebej. Na koncu programa je treba preučiti učinkovitost in ugotoviti, ali uh, je bila zagotovljena skladnost, ali ni prišlo do napak. Uh, in recimo ali so bili programi pravilno usmerjeni. To lahko ugotovimo šele na koncu programa. Ni pa tako, da Evropska unija ne dela nič, da bi izboljšala um, postopke na ravni izdatkov. Hvala. Äh, Hvala, kolega Gaja. Prihodnih nekaj mesecev se bomo gotovo vsi ukvarjali s proračunom. In že kar pri prihodni točki se bomo obravnavali še z enim vidikom proračuna in sicer mandatom za trialog. Hvala poročevalcu eh, in gotovo se bomo še vrnili na vaše besede. Prav, na, na vrsti je peta točka na dnevnem redu. Eh, mandat za proračun za leto, za trialog za proračun za leto 2017 sekretarjat je pripravil osnutek. Mnenja, morda sicer to ni bilo na voljo dovolj hitro, ampak že iz eh, pravkašnje razprave je jasno, da se moramo tega lotiti skupaj z obravnavo trenutnega proračuna in se potem boriti za enega izmed najpomembnejših ciljev, vsaj z našega vidika, in sicer za poslovanje mladih. To mora biti ustrezno vključeno in poštevano v tem proračunu in na tem leži tudi poudarek omenjenega osnutka. Treba je zagotoviti, da se bo programe ustrezno podpiralo. Na eni izmed prejšnjih sej našega odbora smo dejali, da, se, da želimo preprečiti kopičenje novih in novih dokumentov. Treba je namreč najti praktične rešitve in jih podpreti tudi na ravni proračuna. Če želimo dobro izvajati te ukrepe, posebej, ko gre za najbolj prikrajšane skupine na področju zaposlovanja. Recimo za starejše, dolgoroč, dolgotrajno brezposelne in migrante. V proračunskih vrsticah moramo to ustrezno podpreti in zato se zauzemamo. In prav zaradi tega želimo dobro upravljanje proračuna. Poročevalec je omenil računsko sodišče, ki je pred nekaj tedni povedalo, kako je z eh, pobudo za zaposlovanje mladih, ki ne bi obtičala nekje v kupu dokumentov, kar ni najboljši dokaz za dobro upravljanje na evropski ravni z naše strani se moramo zauzeti za to, da potrebujemo hitre in praktične rešitve, predvsem pa potrebujemo rešitve, ki bodo finančno dobro podkrepljene, če želimo doseči kakršnekoli rezultate. Naj navedem primer. Že nekaj mesecev delam na dveh pobudah. Ena je pobuda za nadnacionalno izobraževanje, ki se uvršča v Evropski socialni sklad in vedno znova poslušam, saj gre, saj gre, ko pa se poskušamo tega praktično lotiti, skoraj da ne najde nihče v državah, ki to želi izvajati, ustrezne točke za izvajanje, dela obtičijo in ne pridemo nikamo. Potem pa je tu še druga točka, ki se je moramo lotiti. Mislim, da je to treba tudi vključiti v razprave in sicer kako zagotoviti ustrezno podporo za integracijo mladih migrantov in migrantk. Ko razpravljamo o vprašanju, kako je s podporo majhnih podjetij, imamo za to ustrezne naslove, nimamo pa konkretnih opornih točk. Morda bi lahko kaj združili uh, pri eh, pobudi za zaposlovanje mladih s integracijo mladih migrantov in migrantk. Če želimo zagotoviti, da bodo tudi migranti prijeli ustrezno izobraževanje, potem moramo pomisliti tudi na to. Več industrijskih držav v Evropi eh, je imelo zasedenih premalo izobraževalnih mest. V Nemčiji je bilo približno 41 tisoč mest v izobraževanju nezasedenih, kar je pomenilo ogromno porabo sredstev, ki potem niso bila izkoriščena, pri čemer bi pa lahko recimo pomislili na mlade migrante in migrantke ali pa tudi brezposelne iz drugih eh, držav članic Evropske unije, ki jim gre slabše v tem trenutku. Gre za praktične pomisleke eh, ki so upravičeni v tem trenutku, kar pa je treba tudi finančno podpreti z evropskimi sredstvi. Gotovo bomo v razpravi obravnavali tudi sredstva za to proračunsko vrstico, ampak s tem se sam toliko ne ukvarjam. Bolj mi gre za praktično izvajanje in praktično porabo finančnih sredstev, ki so na voljo in to čim hitreje. In to je točka, kjer se mora Evropska unija izkazati. če ji bo spodletelo, to gotovo ne bo dober, dobro opravičilo za pristojnosti Evropske unije. No, malce dlje sem govoril kot načrtovano. Elizabet Moran Šartje ima zdaj besedo v imenu JLS. E Merci, Hvala lepa, dragi predsednik. Omenili ste pogajalski mandat, lahko povem, da vas v celoti podpiramo, strinjamo se tudi z večino stvari, ki ste jih izpostavili. Uh, Sama bi se vseeno vrnila na par točk, ki se mi zdijo izjemno pomembne. Še posebej tri točke. Najprej poklicna integracija mladih. Med pogajanji Gospod predsednik, med pogajanji, ki boste vodili v okviru trialoga, vas prosim, da zelo natančno zagovarjate jamstvo za mlade. To je najbolj temeljna, najbolj obsežna politika za poklicno integracijo mladih. Naj vas spomnim, da je pobuda za zaposlovanje mladih zgolj okrepitev jamstva za mlade v tistih regijah, kjer je brezposobnost mladih zelo visoka. Gre zgolj za okrepitev, dopolnitev mi ne smemo storiti harakirja z, pri tej temeljni politiki, pri ključnem cilju, ki se nanašata na integracijo mladih. Pobudo za zaposlovanje mladih je seveda treba, oziroma jamstvo za mlade treba zagovarjati. Evropski socialni sklad je tisti, ki ponuja 80 milijard. Tako da razumete, kakšno je sorazmerje. Zaposlovanje mladih je treba podpreti. V svoji analizi ste upravičeno izpostavili tudi stažiste. Pozorni bodite na mlade stažiste, ki jih usposabljamo. Vode vlad in držav se ne smejo zauzemati zgolj zato, da bi mlade vključili v proces izobraževanja zgolj z namenom, da te mlade lahko izbrišajo iz statističnih podatkov o brezposelnih. Res morate biti izjemno pozorni na to točko. Naš ključni cilj je, da zagotovimo poklicno integracijo. Ta cilj je tisti, pri katerem nikakor ne smete popustiti v odnosu s svetom. Na podlagi tega cilja nas bodo sodili, zato ne smemo popuščati. Storili bomo vse za to da bodo evropski državljani vedeli, kakšno je dejansko stanje in kaj počnejo vode vlad in držav, kakšno politiko izvajo. To je bila druga pripomba in še tretja pripomba. Sami ste že povedali, da je pomembno tudi vprašanje poklicne integracije beguncev in mladih beguncev resnično morate ustrajati na metodi integracije. Vidim, kaj se dogaja na terenu. Ugotavljam, da imamo neko sekvenčno metodo. Najprej se ukvarjamo s papirji, dokumentacijo, potem z diplomami, potem z jeziki in tako naprej in tako dalje. Če bomo imeli takšno sekvenčno metodo, etapa 1, 2, 3 in tako naprej, ne bomo nikoli prišli do konca. Pritisk je sedaj veliko večji, situacija je res nujna. Učenje jezika bi moralo biti takoj zagotovljeno. Namreč integracija ni možna, če posameznik ne zna jezika. Potem, ko gre za diplome, preveriti moramo, ali so diplome ekvivalentne. Ugotoviti moramo, kakšni so bili modeli izobraževanja pri teh posameznikih. Tu moramo resnično hitro delovati. Pri odnosih z vladami in svetom moramo tu pokazati svoje zobe. Zdi se mi, da premalo upoštevajo naše zahteve po večjih naložbah na tem področju gospod predsednik, zelo dobro veste, da v našem odboru spodbujamo posamezne politike, zato ker verjamemo v dejavnosti in ne zgolj govoričenje. Hvala lepa. Prav imate, Georgi Pirinski. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za osnutek mnenja, ki je bil predložen. In točke, tudi podpiramo. Podaril bi prvo točko, kjer piše, da mora biti proračun 2017 ključen pri krepitvi prispevkov Unije za rast, eh, zagotavljanje novih delovnih mest in mm, gospodarsko okrevanje. To je zaveza, ki jo moramo imeti nenehno pred očmi, ko se pogajamo o, o, o proračunu. In tudi sam bi še enkrat povdaril pomen ustreznih um, prevzetih obveznosti za Evropski socialni sklad, ker se bo zdaj pričelo obdobje intenzivnega izvajanja in države potrebujejo več sredstev za leto 2017. Prav tako bi še enkrat povdaril, da potrebujemo namenska sredstva za boj proti revščini otrok in za eh, krepitev ukrepov za zagotavljanje osnovnih potreb za otroke, torej stanovanja, hrano, obleke in tako naprej. Prav tako potrebujemo tudi jasne zaveze in prevzete obveznosti za mm, pobudo za zaposlovanje mladih, kot je spostavila že gospa Moran Šartije. Še enkrat bi opozoril na odločitev parlamenta 9. marca, kjer v 12. odstavku jasno piše, da je treba zagotoviti dobra, kakovostna delovna mesta, vajeništvo in pripravništvo, kar je treba ponuditi tudi mladim migrantom, ko vstopajo v Evropsko unijo. Gre torej za jasno formulacijo, ki pa jo je treba zdaj prenesti tudi v sredstva. Zadostna sredstva potrebujemo tudi za agencije, za zavode za zaposlovanje, tako za njihovo delo, kot za njihovo osebje, ker tudi ti zavodi opravljajo pomemben prispevek na področju zaposlovanja in socialnih zadev, ki jih obravnavamo mi. Prav tako ne smemo pozabiti na globalno maržo e, e, MFF za zaveze za leta 2016 do 2020 kar zajema tudi leto 2017, seveda, sredstva, ki so namenjena rasti zaposlovanju in zaposlovanju mladih. Prav tako bi omenil tudi še nekaj v širšem kontekstu. Jens Gajer je pozval k temu, da smo bolj realistični. Prisluhnili smo tudi skrbem gospe Harkin, da preprosto ne moremo jasno izraziti dejstva, da ne moremo nadaljevati z business as usual. Gotovo pa je realistično upoštevati dejstvo, da tako lani kot letos pripravljamo spremembe proračuna in gotovo obstaja prostor za boljšo oceno tistega, kar je treba popraviti. In potem bomo prispeli do točke, ko je treba spremeniti postopke in potem je tu predsedniša praksa, kako je s skrbniškimi skladi, ki se vzpostavljajo sklepi sveta za specifične razloge in potem dobimo vtis, da je celotni proračunski postopek vse bolj poljuben, vse manj demokratičen in vedno manj služi tistim prioritetam, ki bi jim moral. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Ulrike Trebezius za EKR, ki je ni več. Potem pa je na vrsti Marjan Harki. Thank you. Hvala lepa. V splošni razpravi danes dopoledne smo izpostavili nekatere od ključnih vprašanj, s katerimi se bomo tako ali tako morali ukvarjati. Še par specifičnih komentarjev v zvezi z jamstvom za zaposlovanje mladih in s pobudo za zaposlovanje mladih kot je rekla gospa Mona Šartje, paziti moramo, da ne bodo vlade izkoriščale teh mehanizmov zgolj zato, da mlade brezposelne črtajo iz statističnih podatkov o brezposelnih. Tudi sama bi pozvala k isti previdnosti. To ni namen jamstva za mlade, zato moramo res biti pozorni. Znotraj jamstva za mlade moramo pripraviti konkretne, dobre predloge. Tudi poročilo računskega sodišča je precej izpostavilo to vprašanje kakovost. Res ne vem, kaj se dogaja v drugih državah, članicah, lahko pa povem, kaj se dogaja v moji državi. Veliko govorimo o tem, kakšne ponudbe se dajajo mladim. Številne ponudbe zagotovo ne bi mogli označiti z besedo kakovostne. Predsednik, sami ste rekli tudi, kaj se dogaja z vajeništvom. Zakaj mladi menijo, da služb ne bo na voljo? Ali se jim ne ponujajo dovolj privlačne možnosti? Ne vem, zakaj se jih premalo odloča za vajeništvo. Morda lahko vi poveste kaj več o tem. V odboru smo večkrat govorili o tem, da bi morali ta model uporabiti tudi v drugih državah, članicah. V Nemčiji in v parih državah je ta model zelo močen, dober. To je veljaven argument, vendar moramo biti previdni, kaj ti sistemi v državah, članicah se razlikujejo med seboj, zato moramo paziti, kako bi ta model prenašali. Nasplošno pa se zamislijo strinjam. Še eno nišno vprašanje. Kakšne so potrebe znotraj Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji? Veliko smo govorili o tem. Številni pravijo, da bi morali zauzeti drugačen pristop znotraj sklada. Predvsem moramo uskladiti ponudbo in popraševanje. V nekaterih primerjih smo ugotovili, da enostavno ne uspemo pridobiti zadostnega števila mladih, ki sodelujejo v EGF-u, zato moramo sprejeti konkretne ukrepe, da bomo spodbudili mlade in da se bodo mladi potem lažje odločili za to. Proračun bi morali izkoristiti tudi za spodbujanje podjetništva, tudi socialnega podjetništva. Za skupino Alde bi bilo to pomembno vprašanje. Potem je pa tu še potencial digitalizacije pri oblikovanju novih poslovnih modelov in novih služb. Danes dopoledne sem bila na najbolj fascinantnem srečanju kadarkoli v parlamentu, kjer smo govorili o tem vprašanju o digitalizaciji. Kot veste, obstajajo res fantastične priložnosti v tem kontekstu. Sama se šele zdaj pravzaprav seznanjam s tem, kako lahko o delovnih mestih, o katerih govorimo, govorimo tudi v kontekstu digitalizacije. Številni so menili revščino otrok. Res je, da morajo starši dobiti dostojno delovno mesto, da bodo lahko pomagali ublažiti revščino otrok. Mislim pa, da potrebujemo tudi ciljno usmerjene ukrepe. To je nekaj prednostnih nalog, ki jih bi izpostavila skupina Alde. Najlepša hvala. Zeleni tukaj nimajo nobenega, eh, ki bi se želel oglasiti, je vede enako tako da ima besedo ENF. Izvolite, gospod Matan. Merci, Merci, hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod poročevalec. No, kot predsednik odbora Empel vedno v svojih predlogih omenjate ene in iste termine. Tudi v svojih devetih točkah omenjate, da bi se Evropa morala boriti proti revščini, da bi morala ustvarjati delovna mesta. Potem druga točka, programi, ki so ciljno usmerjeni na zaposlovanje mladih, to je naša prva skrb. V lanskem letu smo ugotovili, da mladi od 16 do 25, od 25 do 30 in od 30 do 40 niso ustrezno vključeni v trg dela, kot je rekla gospa Mora Šartje. Sistematično pomoč je treba zagotoviti vsem tem na evropski ravni. Potem ustvarjalni programi v tretji točki o tem govorite, da bi pomagali tistim posameznikom, ki so v deprivilegiranem položaju, da bi pomagali tudi manjšinam. Gospod predsednik, Tole mi ni povsem jasno, kdo so te manjšine, o katerih govorite. Četrta točka, programi, ki se nanašajo na revščino, brezposobnost, socialno izključenost, potem peta točka, poklicna usposabljanja, stalno usposabljanja, to mislim, da nam je vsem jasno, vsi to omenjajo, ampak pazite, da ne bomo s temi sistemi usposabljanja zgolj prekrivali številk z področja brezposelnosti. Neka manija je zavladala skoraj da v vseh državah članicah. Digitalizacija, točka šest, to je logično, točka sedem, spodbujanje podjetništva, tudi to je logično, tu bomo podprli. Osma točka, socialni vidiki, zaščita delavcev, Mislim, da bi morali zagotoviti to v vseh 28 državah. Obstajajo namreč precejšnje razlike med državami na tem področju. Nekaj pa sem želel povedati, ker sem presenečen, da o tem ne govorite. Multinacionalke. 90 odstotkov sredstev iz sklada za prilagajanje globalizaciji gre namreč v njihove roke. To bi morali malo prilagoditi. Nekoliko manj sem presenečen na tem, kar omenjate v svoji uvodni izjavi. MSP jim je treba pomagati, očitno. Mislim, da vsaka skupina to izpostavlja. Nikoli pa v teh devetih točkah ne omenite manjših MSP-jev. Deveta točka. Tu pa sem precej razočaran pobožne želje izražate, namreč, da bi proračun moral pomagati tudi pri oblikovanju notranjega trga. Mi temu odločno nasprotujemo, ker zadeva ne deluje. Konkurenčnost, socialna konvergenca, vse lepo in prav, ampak stvari ne delujejo. Razvoj politike, socialne odgovornosti podjetij, nadzor izvajanja standardov in socialnih pravil, da vse lepo in prav, dobro je, da si to želite zagotoviti, ampak nažalost že več desetletij ugotavljamo, da je to nedosegljiv cilj, da zadeve ne delujejo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Ja, torej nekaj odgovorov na ta vprašanja. Prvič, gre za mandat za trialog. Ne gre za obširen delovni dokument, ki bi zadeval posamezne primere za to, kako obravnavati brezposobnost mladih. Še enkrat bi rad izpostavil, da govorimo o podpori MSP-jem. V Nemčiji MSP-ji predstavljajo 70 odstotkov vseh mest eh, za vajence in eh, pripravnike. Sam imam veliko stikov v MSP-jih, ker sem bil tam prej dejaven. in povedali so mi, da bi z veseljem podprli in sprejeli na usposabljanje mlade, tudi mlade, ki imajo izkušnje iz vojne, naprimer, ampak za to potrebujejo dodatno podporo, naprimer socialne pedagoge, tega pa si ne morejo privoščiti. Dobro bi bilo, če bi mi ponudili nekakšno praktično podporo, finančno podporo, torej da se lahko sredstva izkoristijo za to, da se podjetja združijo, če želijo izobraževati mlade migrante in begunce iz križnih, kriznih območij. O tem sem govoril prej, ko sem govoril o praktični podpori. Ampak tukaj ne gre za temo, ki jo moramo zapisati v ta dokument. O tem se moramo najprej pogajati, potem pa bi to kar napovedal, da bi lahko to postal nekakšen pilotni projekt, s katerim lahko začnemo v naslednji fazi dela našega odbora. Takrat bi lahko torej obravnavali in tudi eh, bolj opredelili. Če ne bo nobenih ugovorov, potem eh, moramo pripraviti samo besedilo, ne, eh, pa, ne, pa, ne bo pa se trebno pogajati glede tega namena. Torej, pri naslednjih pogajanjih o pilotnih projektih povezanih z proračunom bi rad to torej eh, uvedel. Še enkrat, kar se tiče usposabljanja oziroma eh, stažiranja ter vajencev. Tukaj mislim, da gre za dopolnjevanje poklicnega izobraževanja, ne gre pa za nadomestilo delovnih mest. V Nemčiji se trenutno razpravlja o zlorabi teh vajniških mest, ki so ponujena brezplačno in tudi brez kakršnekoli perspektive. To ni prihodnost za zaposlovanje naših mladih. Mladi morajo naprimer narediti tri, štiri pripravništva, da potem eh, končno dobijo uh, kakšno priložnost. Do takšnih zlorab že prihaja in prav zato se sam ne bi osredotočal toliko na ta pripravništva in vajeništva, bolj bi se osredotočil na to, da pripravimo dobro, kakovostno uh, in praktično poklicno izobraževanje v dualnem sistemu ali pa v bolj kakovostnem šolskem sistemu. Zlorabljanje, usposabljanje in vajeništva pa je nekaj, kar moramo nadzirati in prepovedati. Toliko glede te razprave, na to bom eh, seveda o tem bom razmislil. 11. maja je rok za amandmaje, 15. junija bomo razpravljali v odboru, 30. junija bodo o tem razpravljali v odboru za proračun, in eh, prav zato vas vabim, da podate predloge sprememb glede tega eh, mandata za trilog. Tako najlepša hvala, sedaj pa točka šest na dnevnem redu. Malce zamujamo danes, ampak tukaj imamo poročilo o poštnih storitvah in Žorž eh, Mahs izvoli kratko in jedrnato, prosim. Danke, Najlepša hvala, predsedujoči. Mislim, da ne rabimo predelevati, kaj je tema tega poročila. Namreč eh, direktiva za poštne storitve je bila sprejeta 2008 in takrat smo komisijo pooblastili, da vsaka štiri leta pripravi poročilo o izvajanju te direktive. Gre za specifični sektor, ki eh, ni podoben drugim. Tukaj moramo upoštevati tehnološke aspekte, ki so se zelo spremenili ter razvili. In prav zato je ta sektor eh, povezan z univerzalnimi storitvami, pa tudi z paketnimi storitvami. Imamo torej dve vrsti storitev, ki eh, sta združeni v ta sektor. Poročilo komisije na začetku ugotavlja, da ni dovolj zanesljivih podatkov za obravnavo. Veliko krat slišimo to, da so podatki zastareli, naprimer iz leta 2012, ali pa da jih država članica ali pa zadevni sektor ne data na voljo. V poročilu torej pozivamo komisijo, da želimo boljše zajemanje podatkov in eh, boljšo analizo teh podatkov. Storitve v tem sektorju so zelo podobne in eh, vedno manj se razlikujejo. Prav zato je transparentnost v tem sektorju otežena. To je tudi razlog, zakaj smo tukaj opozorili na zaposlene v tem sektorju in na njihove delovne razmere. 2013 je bilo 1,2 milijona ljudi zaposlenih pri univerzalnih storitvah. Poleg tega pa je bilo v paketnih storitvah zaposlenih še več ljudi. Ocenjujejo, da je bilo tam še približno 270 tisoč ljudi zaposlenih, ampak kot rečeno, to je spet samo številka iz leta 2010, ne pa aktualna številka. Število zaposlenih v, eh, na področju univerzalnih storitev se je v zadnjih letih zmanjšalo za 4 odstotke letno. Prav zato pozdravljam vlogo socialnih partnerjev ki dobro sodelujejo z tem sektorjem v mnogih državah. Nekako so poskušali eh, ublažiti ta učinek na poštne storitve in upad delovnih mest. V tem sektorju je torej eh, prišlo do prehoda, ki je bil socialno sprejemljiv. Kot že rečeno, obstajajo velike razlike med univerzalnimi storitvami in eh, konkurenčnimi poštnimi storitvami. Prav zato je vedno več zaposlenih za delni, eh, krajši delovni čas in tistih, ki imajo bolj fleksibilne delovne pogodbe. To je potrebno obsoditi in eh, prav zato tudi v tem sektorju prosimo za boljše delovne pogodbe. Na tak način moramo bomo zagotovili boljše delovne pogoje. Trenutno so namreč pogoji takšni, da prihaja do nadur in eh, prevelikega stresa na delovnem mestu. Tako pa še morda zadnja točka za zaključek ali pa predzadnja, o kateri bi rad spregovoril, gre za pomembnost nadaljnega izobraževanja in prešolanja. V tem zelo specifičnem sektorju prihaja še vedno do veliko sprememb in eh, prav zato bi opozoril na to, kako pomembna so ta prešolanja in nadaljne izobraževanja. Tukaj lahko, se lahko navežemo na določene socialne projekte. Želeli bi si torej več podatkov, pozdravljamo pa eh, odbor za medsektorski dialog v tem sektorju. To so torej glavne točke. Vemo, da je, pri, da je vedno težko pripraviti to prvo poročilo, saj moramo biti zelo kratki. Prav zato predpostavljam, da bo prišlo do veliko predlogov sprememb, tudi sam jih bom nekaj pripravil in veselim se sodelovanja z poročevalci v Senci. Hvala lepa. Juta Štajn, izvolite za SND. Najlepša hvala. Hvala, Žoržbah, za to mnenje in tudi za dobro pojasnilo, ki smo ga pravkar slišali. Mislim, da ne rabim veliko komentirati, namreč različni aspekti, ki so relevantni za evropsko raven, so že vključeni v poročilo. Vseeno bom pripravila nekaj predlogov sprememb, ki so pomembni za mojo politično skupino. Govora bo predvsem o eh, zaposlenih, pa tudi o samozaposlenih, naprimer, ki delujejo v tem sektorju. Verjetno bom napisala kaj glede delovnega časa, glede tega, da je potrebno spoštovati delovni čas in tudi dneve dopusta. Tukaj potrebujemo več nadzora, pa tudi boljšo vključenost socialnih partnerjev. Kar se tiče tehničnega napredka, no tukaj veliko razpravljamo o digitalizaciji in poštne storitve ter eh, dostavljanci paketov dobro izkoriščajo nove metode. Govora je veliko o brezpilotnih letalih in podobnih tehnologijah. Digitalizacija spreminja na potek dela in metode dela in prav zato moramo ustvariti dobre okvirne pogoje za to, v nasprotnem primeru eh, lahko to povzroča težave. Mislim, da bo poročilo dobro. Hvala. Hvala. Sedaj pa Kozma Zlatovski za IKR. E Izvolite. Dankeschön. E, chciałbym również bardzo podziękować panu Żorzowi Bachowi za. Hvala lepa. Sam bi se rad zahvalil gospodu Bahu za to mnenje. Težko je pravzaprav karkoli reči o tem, vseeno pa bi rad izpostavil dve zadevi, ki sta vsaj zame pomembni. Najprej, zelo jasno bi morali povedati, da v poštnem sektorju delavci igrajo ključno vlogo. Še posebej tisti, ki opravljajo to težavno delo. V poštnem sektorju moramo zato zagotoviti najboljše možne delovne pogoje. Tu ne gre zgolj za vprašanje plačila, gre tudi za vprašanje stabilnosti zaposlitve, gre za veščine in razvoj veščin, za usposabljanje še posebej v kontekstu digitalizacije gospodarstva. Običajno je država tista, ki upravlja s poštnimi storitvami, zato je država tista, ki bi morala izboljšati standarde ter odpraviti vse oblike zaposlovanja, ki delavcem ne omogočajo, da bi lahko uživali vse koristi in prednosti, ki jim pripadajo. Pogosto pa na poštnem področju prihaja do precejšnjih težav, zlasti ko gre za cene poštnih storitev. Do tega pride zlasti v primeru privatizacije poštnih storitev. Prihaja do praktičnih vojen pri cenah, tudi ko gre za spoštovanje delovne zakonodaje. Na polskem smo imeli naprimer primer zasebnika, ki je upravljal s pošto v imenu države. Poštne storitve so bile res smešno poceni, ampak tudi pogoji dela so bili zaradi tega katastrofalni. Operaterji ne bi smeli kovati dobiček na račun delavcev. Poštni sektor je strateški sektor z vidika delovanja države. Poštni delavci morajo zato imeti občutek, da se njihove pravice spoštuje. Poleg tega morajo imeti možnost opravljati svoje delo v ustreznih pogojih. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Marjan Harkin. Hvala, predsednik. Najlepša hvala. Tisti, ki smo v parlamentu že nekaj časa, vemo, da smo o tej direktivi večkrat govorili, da smo govorili tudi o tem, kakšne bodo posledice direktive o poštnih storitvah. Strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da informacije, ki jih imamo na voljo, niso posodobljene. Nekateri podatki so iz leta 2010-2011. Tako da je res težko pripraviti celovito oceno tega, kaj se dogaja. Ne vemo, ali so se naši najhujši strahovi iz preteklosti dejansko uresničili, ali je bil rezultat morda nekoliko bolj uravnotežen. Število poslanih pisem se je znižalo za nekje 4 odstotke letno, število paketov se povečuje. V večjih državah članicah so nacionalni organi za konkurenčnost obsodili ponudnike storitev, zato ker skušajo uveljavljati svoj položaj dominantnega partnerja na nedospusten način, prihaja do zlorab. To je problematično. Tisto, kar nas bolj skrbi, je seveda zaposlovanje. Kakšen bo vpliv na socialne in delovne pogoje delavcev. Sama sem sicer zgolj na hitro preletela to poročilo ampak univerzalni ponudniki storitev nasplošno zagotavljajo razumne delovne pogoje. Imajo tudi kolektivne pogodbe sklenjene v sektorju, tudi posodabljanje se je vršilo na družbeno odgovoren način. O digitalizaciji smo že prej govorili. Mislim, da bi morali skrbno spremljati, kaj se dogaja na tem področju. Še sklepna pripomba. V moji državi na Irskem Vsaka država ima seveda svoj specifičen položaj in probleme, s katerimi se sooča. Pri nas je predvsem zaskrbljujoče to, da se poštni uradi na podeželju zapirajo. Ne vem, ali je to res relevantno za to poročilo ali ne, bom preverila, ampak na podeželju je to resničen problem. Številne poštne urade ljudje obravnavajo kot okence za eno, vse na enem mestu in če se poštne urade zapre, se s tem omeji tudi možnost dostopanja do storitev za lokalne prebivalce. Nekaj pripomb bom še imela, hvala poročevalcu, veselim se že nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala, sedaj je dovrstili in bojlen, ampak je ni tukaj ali jo kdo zastopa pri zelenih? Ne, zgleda, da ne. Karima deli tudi ni tukaj, tudi nihče ne domešča, potem pa Laura Agija, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, kolegi Bahu. Zagotovo bomo z njim še sodelovali pri pripravi tega mnenja. Kaj sem najprej skušala storiti? Skušala sem razumeti, kakšna je bila pot, ki jo je prehodila ta direktiva kaj se dogaja samim izvajanjem te direktive tudi pri nas, v moji državi, zato da sem nekoliko sestavila ta puzzle. Kar zadeva poštne storitve. Direktiva 96 skozi 67 je sprožila neke vrste liberalizacijo reforma se je izpeljala, dokončni rok za odprtje trga je 31. december 2010. Večina držav članic, tudi Italija, bi morale to prenesti. Od 1. januarja 2011 Italija nima več ekskluzivnih pravic za izvajanje poštnih storitev. Skladno s členom 1 direktive je italijanska vlada odpravila monopol ki je veljal do 31.12.2010 za italijanske pošte. Ta dekret, ki bi moral prenesti evropski zakonodajni akt, je italijanskim poštam omogočil, da 15 let še izvajajo univerzalne poštne storitve. Vsakih pet let se bo potem opravil neke vrste pregled. Nismo sicer liberalizirali monopol, ampak dejansko smo ta monopol potem zaupali v roke istemu monopolistu. Italija je sicer naklonjena liberalizaciji trga poštnih storitev v določeni meri zgolj na deklarativni ravni. V praksi so stvari ostale bolj ali manj nespremenjene. Še vedno imajo italijanske pošte oziroma italijanska pošta privilegiran položaj Ministrstvo za gospodarski razvoj ter banke za posojanje so tisti, ki imajo največje koristi od tega. Liberalizacija je bila torej najavljena kot nekaj, k čemu smo zavezani, ampak vseeno se na trgu ne zagotavlja konkurenčnosti, lojalne konkurenčnosti. Operateri sicer lahko vstopajo na trg, ampak nimajo enakih pogojev. Na voljo imamo Evropsko direktivo, liberalizirali smo trg, vseeno pa smo prepustili monopol istemu akterju, ki ga je imel v rokah že prej. Takšno je naše izhodišče. Mi bomo opravili oceno trenutnega stanja. Pripravili bomo stališča in sodelovali tudi s kolegom Bahom pri pripravi mnenja. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala. Mara Picoto, izvolite. Grazie. Eh, hvala lepa, zelo na kratko. Kar zadeva izvajanje te direktive v Italiji, lahko povem, da se ta direktiva sploh ne izvaja, če na vse skupaj gledamo z vidika potrošnikov. Kot je rekla kolegica, italijanske pošte imajo monopol nad poštnimi storitvami in Italija ni storila tistega, kar bi morala storiti. Pošta je postala banka, neke vrste trgovina. Tam najdemo tudi igrače, barvice, slike, vse možno. Tudi Alitalija, letalska družba, ki je bila tik pred propadom, je vstopila v ta sektor ki spoh ni v pristojnosti tega podjetja. Pošto so nam pravzaprav zasegli tudi v mojem območju. Prihajam iz manjšega kraja. Pošta k nam pride enkrat na teden. Predstavljate si, kako je v gorskih območjih. S tem imamo precejšnje težave. Namreč posameznik, ki želi kupiti znamko, tega sploh nima možnost storiti v svojem kraju večkrat kot enkrat na teden. Mi smo zahtevali od italijanskega ministrstva, da posreduje. Mislim, da bi morala tudi komisija spremljati, kaj se dogaja s tem v zvezi. Mislim, da v prestolnicah to že spremljajo. Vseeno pa bi morali zagotoviti, da bo pošta zagotavljala storitve, ki jih trenutno ne zagotavlja. Upam, da je to koristna priložnost za vse nas, za Evropsko unijo, zato da dejansko preverimo, kaj se dogaja z storitvami. Niti osnovnih storitev, to je dostava pošiljk in pisem se ne izvaja. Tako, potem pa še vprašanje poslancev. Richard Hoyc. Najlepša hvala, zelo na kratko. Seveda podpiram kolegico Steinruck. Strinjam se s tem, kar je povedala, bi pa tudi čestital gospodu Bahu, zato ker se mi zdi, da je podal res dobro predstavitev. Podpiram večino stvari, ki jih je sam povedal v bran univerzalnih poštnih storitev. Poštevati je treba tudi vidik zaposlovanja, socialni vidik. Podpreti moramo socialne partnerje, ki skupaj sodelujo na tem področju, ko gre za univerzalne poštne storitve. Os 89 odstotkov državljanov v Združenem kraljestvu podpira univerzalne poštne storitve. Mislim, da bi morali izkoristiti to podporo. Če bo komisija podala odgovor ob koncu razprave, se mi zdi zelo pomembno slišati z njihove strani tudi, kako oni gledajo na univerzalne storitve, kako vi gledate na socialne zaposlovalne vidike, kakšne bodo posledice. Gospod Bah je že povedal, da podatki, ki jih imamo na voljo, niso posodobljeni. Komisija bi morala podati tudi uradno izjavo s tem v zvezi. Do sedaj pa nečesa niste omenjali. Pojavlja se namreč zaskrbljenost, da univerzalne poštne storitve spodkopavamo zaradi tako imenovanega selektivnega izbiranja najbolj profitabilnih storitev. To počnejo operaterji, za njih je to seveda koristno, s tem pa spodkopavajo tudi trajnost univerzalnih storitev storitev in zanesljivost teh storitev. Bi lahko gospod Bah razmislil malo o tem, kaj bi se dalo v mnenju o tem povedati. Komisija bi lahko tudi vi komentirali to zlasti v luči novega predloga, ki naj bi ga komisija predstavila v zvezi z e-trgovino in čezmejnim pošiljanjem paketov. Pogosto govorimo o regulativi v smislu ohranjanja statusa quo ohranjanja univerzalnih storitev. Vse lepo in prav, da se s tem ukvarjamo, ampak to izbiranje najboljših elementov strani operaterjev otežuje celotno zadevo. Predvsem pa nam onemogoča, da bi vzpostavili resnično enakopravne pogoje delovanja za vse, tako da bi vsi lahko zagotavljali storitev, ki jih potrebujemo. Bi lahko komisija podala odgovor s tem v zvezi, če se bo na koncu odzvala. Upam, da bo tudi kolega Bah o tem razmišljal. S kolegi iz skupine SD pa bomo verjetno vložili še kakšen predlog spremembe s tem v zvezi. Hvala. Danke, Kristof Hekman. Hvala lepa, Kristof Hekman. Čenkuje bardzo, panie przewodniczący. Ja także chciałbym się... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Bahu za odličen dokument. težko se je ne strinjati s tem, kar je zapisal v to mnenje. Ampak, če bi smel zelo ponižno nekaj predlagati gospodu Bahu. Dobro bi bilo, če bi bili nekoliko bolj drzni v svojem mnenju, zlasti, ko govorite o posameznikih, ki delajo v tem sektorju. Veliko ste omenjali deregulacijo v poštnem sektorju, kako to prinaša določene prednosti. Uh, ampak istočasno prinaša tudi določene nepriljubljene in nezaželene posledice. Gospa Harkin je to omenila, rekla je naprimer, da v manjših krajih, v mestih, vaseh poštne urade zapirajo, poštnih storitev ni več na voljo. Poleg tega ugotavljamo, da se konkurenčnost krepi na račun delavcev. Komercialna podjetja seveda skušajo znižati stroške, stroške pa običajno začnejo zniževati s tem, da uvajajo bolj fleksibilne oblike dela, kar je seveda slaba novica za delavce. Gospod Bah je podal nekaj dobrih priporočil, vi ga pa vseeno pozval, da bi bil nekoliko bolj odločen v svojih formulacijah. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala, gospod Fantulis. Hvala lepa, gospod predsednik. 30 let sem delal v grški pošti. To je dejavnost, ki izginja na žalost. Pismo je nekaj, kar prav tako počasi izginja. Zelo malo ljudi pošilja pisma, danes komuniciramo predvsem preko elektronske pošte. Morda vsake toliko pošljemo kakšno čestitko ali voščilnico za novo leto, naprimer. Mislim, da bi se morali ukvarjati predvsem s tem, da vse manj ljudi dela v poštnem sektorju. Ljudi, ki odidejo v pokoj, ne nadomestijo. Res je, da skušajo pošte zmanjšati tudi stroške delovanja. Delavci so zato prisiljeni delati dlje časa za niže plačilo. Sam sem obiskal kraj, kjer sem včasih delal. Običajno jih je bilo tam zaposlenih osem, sedaj so zaposleni trije. Kolektivne pogodbe ne obstajajo več. grške pošte ne spoštujejo pravic delavcev. Delavci morajo delati tudi, ko so bolni, nimajo pravice do dopusta in tako naprej in tako dalje. Tudi poštna mreža je še vedno zanimiva. Ta mreža bi se lahko uporabljala tudi za izvajanje novih storitev. Gre za polivalentno mrežo, Nažalost pa nimamo na voljo ustreznih kolektivnih pogodb na tem področju, zato je več zasebnih podjetij lahko delavce tudi naj posodilo grškim poštam, lukom. Nacionalna družba je res velika, ampak plače ljudi, ki tam delajo, so zelo nizke. Preveriti moramo tudi, kaj se dogaja v bolj oddaljenih regijah, grške pošte se nažalost ukvarjajo tudi z bančnimi storitvami, premalo pa se ukvarjajo s temi primarnimi potrebami posameznikov, ki naprimer živijo na podeželju. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako zaključili smo za vprašanje. Predam besedo kolegu Bahu pa bi vas rad spodbudil še k nečemu. Če vam nekaj dostavijo, pošiljko ali paket, se pogovorite z dostavljalcem o pogojih dela, v katerih ta gospod dela oziroma gospa. Kolega je povedal, da bi bilo treba tukaj sprejeti dodatno zakonodajo. V Nemčiji že imamo minimalno plačo in dostavljalci pošte in paketov dobijo minimalno plačo po drugi strani pa jim tako napolnijo torbe in avtomobile, da v osmih urah tega ne morejo dostaviti. Včasih dostavljajo tudi 10 do 15 ur in to za minimalno plačo. Po mojem mnenju gre tukaj za konkretno zlorabo, tako v Nemčiji, kot verjetno tudi v drugih državah. Vem, da je kolega sprejemljiv do takšnih eh, komentarjev in mislim, da boste v poročilo vključili ta argument. Gospod Bah, izvolite zaključne besede. Najlepša hvala. Ja, seveda razumem ta argument eh, in gotovo bodo tudi drugi kolegi priporočili podobne komentarje v besedilo, ki ga bo tudi okrepila. Morda splošni zaključek. Zahvaljujem se vam za podporo, ampak eh, tukaj pripravljamo mnenje glede socialnih struktur zaposlovanja. Kar se tiče gospodarskih struktur in aspektov tega sektorja in glede kakovosti poštnih storitev, o tem govorijo v odboru Tran. Tudi v, ta, v to poročilo se lahko vključimo, res je. Gospa Harkin je govorila o združevanju poštnih storitev in zapiranju določenih poslovalnic. To je omenilo več kolegov. V direktivi piše, da je potrebno izpolnjevati temeljne predpise. Poleg tega je potrebno preprečevati kakršnokoli diskriminacijo osebe, ki živijo na podeželju in če se tam zapirajo poslovalnice, ter ni poštnih storitev, kot bi to moralo biti, potem gre tukaj za jasno diskriminacijo. V poročilu lahko upozorimo eh, torej, na te stvari, ampak tukaj gre za poročilo o gospodarskih strukturah. Podobno so povedali tudi kolegi v glede italijanske situacije. Kolega Hovit je govoril tudi o izbiranju najboljšega ponudnika in eh, direktiva o poštnih storitvah predvideva tudi to, da morajo države članice Evropske unije se zavezati, da zagotovijo vsaj pet delovnih dni za univerzalne storitve. Tudi kar se tiče pobiranja pošiljk, dostave in tako naprej. Če temu ni tako, moramo na to opozoriti. Univerzalne storitve so pomembene in jih ne smemo kar tako opustiti. Tudi v podeželskih območjih je potrebno to ohraniti, ker je tako zelo pomembno za socialni razvoj tudi v manjših skupnostih. Zahvaljujem se za sodelovanje. Vidimo, da je tu veliko interesa za to temo in eh, veselim se nadaljnega sodelovanja. Schön. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Wir hängen fürchterlich in der Zeit. Wir haben Najlepša hvala. Tako, tukaj smo eh, zaključili. Potem imamo tukaj še poročilo o beguncih in vključevanju v trg dela. Za tega imamo na voljo približno 45 minut. Pablo govori zelo, zelo hitro in upam, da bo eh, lahko čim bolj kratek pri tem svojem poročanju. Izvoli. Uh, grazie, Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se seveda rad zahvalil kolegom za delo, ki so ga upravili pri tem dosjeju. V predlogih sprememb, ki so jih kolegi vložili, sem našel številna pozitivna izhodišča, ki jih bomo upošteval tudi pri pripravi kompromisnih predlogov. Pogosto je šlo za zelo kakovostne prispevke. Ti, po mojem mnenju, izboljšujejo prvotno besedilo na znaten način. Še posebej sem hvaležen za te prispevke. Moj cilj je namreč, da pripravim dokument, ki bo specifičen, ampak tudi bolj splošen, obsežnejši pri tej pomembni temi, o kateri pripravljamo dokument. Mislim, da nobena od točk, ki jih omenjam v besedilu, ni bila deležna ogorčenega nasprotovanja, morda razen strani ekstremne desnice, ki menijo, da je vključevanje v družbo in na trg dela beguncev. Sporno vesel sem, da države članice in institucionalni akterji delijo mnenje in so pripravljeni tudi deliti odgovornost. Srime se, da bi morali pripraviti ukrepe za vključevanje, ti bi morali biti prilagodljivi, fleksibilni. Pomagati moramo beguncem in prosilcem za azil. Res pa je, da se stanje v posameznih državah razlikuje. Poklicno vključevanje in socialno vključevanje morata potekati ob spoštovanju vseh razlik, ki obstajajo. Na hitro bi rad preletel prispevke posameznih skupin, zlasti tiste prispevke, ki se mi zdijo še posebej pomembne. Skupina ELS in poročevalec o senci gospod Mann so izpostavili pomembne vidike, naprimer humanitarni vidik krize z begunci, pa tudi zonanje elemente oziroma posledice. Pomembno je, da upoštevamo ne zgolj pravice beguncev, temveč tudi njihove dožnosti in obveznosti, ki jih nosijo v družbah, ki jih sprejme. Mislim, da bi morali vsak postopek za obravnavanje prošnje za azil obravnavati ločeno. Poskrbeti je treba predvsem za tiste, ki zaprosijo za azil in za mednarodno zaščito. Evropska unija bi morala odpreti tudi zakonite poti priseljevanja zlasti za ekonomske migrante. Ne strinjam se s tem, kar so uložili nekateri člani te skupine v zvezi z minimalnim plačilom za begunce. Če bi to sprejeli, bi prišlo do konkurence oziroma do bitke, kdo bo znižal stroške, s tem se bi spodbudil tudi socialni dumping. Ne bi smeli diskriminirati med posameznimi skupinami, zlasti ne med najbolj ranljivimi pogoji, bi morali biti enaki. Kolega Stevenson je mnenja, da bi morali vsakega begunca obravnavati ločeno, ker ima svojo osebno poklicno zgodovino, pa tudi potrebe. Čim bolj pregledno, učinkovito bi morali porabljati evropska sredstva. Vse te predloge bom seveda upošteval v svojih predlogih. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali poskrbeti za večjo fleksibilnost na trgu dela. To bi bil koristen element, če želimo spodbuditi vključevanje beguncev. Iskreno mislim, da gre za bolj teoretično vprašanje, ki pravzaprav ni temeljnega pomena v tej razpravi. Več bi morali vložiti v samo kakovost ponujenih del, s tem bomo okrepili socialno in teritorijalno kohezijo. Skupina ALDE, poročevalka Renate Weber, je vložila nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, kako bi lahko okrepili in pospešili vključevanje beguncev v trg dela. Izogniti se je treba izolaciji in temu, da bi osebe izgubile upanje. Upam, da boste podprli predlog, da bi socialni sklad morali povečati, da bi morali vključiti 25 odstotkov sredstev socialnega sklada za to vprašanje. Tudi iz kohezijskih skladov bi morali črpati sredstva. V zadnjih pogajanjih o večletnem finančnem okviru so bili podani predlogi, kako pavšalno znižati sredstva. Zdi se mi, da bi morali razmisliti o različnih proračunskih postavkah, ki jih lahko uporabimo na področju kohezijske politike. Skupina GUE, Gonzales Penjas je poročevalka v Senci, izpostavlja predvsem krhko kritično situacijo, v kateri se nahajajo begunci, ki so prosilci za azil. Mislim, da bi morali zagotoviti vsem tem osebam temeljne pravice, tudi socialno zaščito. Izredno želite omeniti tudi nacionalne socialne sklade. S tem se popolnoma strinjam. Okrepiti bo treba formulacijo v prvotnem besedilu. Priznati moramo tudi kompetence, veščine, znanja in poklicno sposobljenosti posameznih prosilcev za azil. Ampak, če bi na podlagi tega odločali, ali bomo nekomu podelili pravico za azil ali ne, bi delovali neskladno z zakonodajo. Poročevalka v senci strani zelenih, gospa Lambert, je podprla nekatere ključne odseke v tem predlogu, zlasti, ko gre za trajanje bivanja. To je ključnega pomena za socialno vključevanje, za vključevanje trg dela. To je ključnega pomena, po mojem mnenju, morali bi zagotoviti tudi dovoljenje za prebivanje. Glede sodelovanja socialnih partnerjev in lokalnih partnerjev pri oblikovanju politiki so naklonjene beguncem in prosilcem za azil. Zagotoviti moramo ustrezno zdravstveno skrbo, pomoč za mlade in otroke. Boriti se moramo proti diskriminaciji. Upravičenci do mednarodne zaščite morajo imeti zagotovljen dostop, hiter dostop tudi do pravnih sredstev. Zaključujemo pa z prispevki skupine EFDD. Kolegica Džeja je to predstavila v veliki večini. Namreč učinkovita pomoč za begunce, ne zgolj lingvistična pomoč med kulturne integratorje bi morali pri tem uporabiti kot pomoč. Mobilnost znotraj Evropske unije je prav tako nekaj, kar bi morali spodbujati. Delo je tisto, ki tudi omogoča prenašanje pravic beguncev znotraj Evropske unije. Potem še skupna odgovornost. Države, ki so najbolj izpostavljene, ne bi smele ostati same, potrebujejo ustrezno podporo pri ravnanju z begunsko krizo. Nedopustno bi bilo, če bi jih pustili same, posledice bi nosili posod po Evropi. Tehnična pomoč, sredstva so tisto, kar potrebujejo. Predvsem pa potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir, ki bo odpravil Dublin in njegov perverzni mehanizem, ki z ljudmi na mejah ravna kot z blagom. Kmalo bom sklical tudi sestanek s pročevalci v senci, zato da pripravimo kompromisne predloge. Nekaj predlogov sem vam danes že predstavil. Na podlagi vsega, kar sem danes povedal, mislim, da obstaja dobra podlaga za odlično delo, ki bo koristilo državljanom Evrope in Evropi. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa. Elizabet Morošatje, ki nadomešča Tomasa Mana. Ali pa bo kdo drug spregovoril? Se lahko dogovorite, prosim. Žožbah, izvolite. Kolega Tomas Mann me je prosil, da predstavim njegovo stališče, ker danes žal ni mogel priti. Je na konferenci v Berlinu namreč. s kolegi je pripravil uh, stališče ELS in uh, tudi predstavil kar nekaj predlogov sprememb. Za krščanske demokrate je to mnenje zelo pomembno, saj močno vpliva na naše države. Tomas je v zadnjih dnevih pregledal vseh 177 predlogov sprememb in ugotovil, da se naše mnenje ne razhaja močno od mnen drugih eh, skupin, razen od eh, ekstremne desnice. Pri točki 8 si želimo, da bi se ta postopek začel čim prej. Tudi deseta točka, kar se tiče eh, čim prejšnja predelava in pridobivanje jezikovnih znanj. Zvišati je tudi sredstva za Evropski socialni sklad, kar je v točki 16. Povdarjamo, kako pomembno je delo prostovoljnih organizacij in uh, socialnih ustanov, to je točka 22. Izpostavljamo tudi pomembnost položaja žensk in otrok in prav zaradi tega smo pripravili veliko predlogov glede tega. Tomas Mann pravi, da potrebujemo še dolgo razpravo o tem. Kar se tiče pogojev, tukaj moramo mnenje pripraviti tako, da imajo osebe, ki želijo mednarodno pomoč, po šestih mesecih že dostop do um, trga dela. To je točka 24. Tomas Mann se sprašuje tudi, kako bomo uredili uh, združitev družine in ali bo prišlo do nekakšnega posebnega trga dela za begunce. Temu nasprotuje. Vprašanje je tudi, kako bo za minimalno plačo. Kar se tiče opredelitev, tukaj se nam zdi težava pri določenih opredelitvah. Namreč eh, v drugi točki piše, da je ta pojem begunec eh, uporabljen zelo različno v različnih medijih in politikah. Kompromisni predlog od včeraj kaže na to, da moramo dobro opredeliti vse te termine, zato pa potrebujemo tudi pravno podlago. V vseh 377 predlogih je uporabljenih veliko različnih izrazov. Begunci, migranti, prosilci za azil, priseljenci, osebe za subsidijarno zaščito, osebe, ki prosijo za mednarodno pomoč, osebe za statusom begunca in tako naprej. Preden lahko pripravimo kompromise, bi bilo po Tomasovem mnenju pomembno, da se razjasnijo pojmi. Kdo bo dobil dostop do trga dela, kdo bo dobil dostop do nastanitve, do izobraževanja in tako naprej. Naj to dobijo vsi priseljenci, vsi begunci ali samo begunci, za katere obstaja perspektiva, da tukaj tudi ostanejo. Najlepša hvala, Helga Stevec. Uh, uh, Najlepša hvala, predsedujoči, in lep pozdrav vsem skupaj. Poročevalcu se zahvaljujem za zelo dobro opravljeno delo. Osnutek uh, je kazal na to, da želi pripraviti ciljno usmerjeno in uravnoteženo poročilo. Ima pa vseeno nekaj kritik. Dovolite mi, da jih predstavim. Po mojem mnenju je zelo pomembno izpostaviti, da ne obstaja nekaj takšnega kot eh, tipičen begunec. Poročevalec je že preveril tudi specifične potrebe tistih beguncev, ki imajo dodatne potrebe, naprimer otroci, ženske, starejši in osebe z invalidnostjo. Še vedno pa mislim, da bi morali izpostaviti, da je vsak begunec oseba zase, da ima svoje ozadje, svoje potrebe, izobrazbo, karakter. Dan danes se moramo dobro zavedati, v kakšni situaciji se znajdejo ženske begunke. Prav zato potrebujemo pristop do integracije, ki bo dajal dovolj pozornosti specifičnim izzivom, s katerim se soočajo določene skupine beguncev. V poročilu bi bilo potrebno zapisati, da je potrebno ukrepe za integracijo posvetiti predvsem tistim, ki bi ostali dalj časa v Evropi. Naša sredstva so omejena, zato jih moramo dobro porabiti. Po mojem mnenju lahko učinkovito porabimo sredstva, če bomo hitro predelali prošnje za azil in če bomo begunce dobro upeljali v naše programe za integracijo. Ponovila bi tudi to, da po mojem mnenju integracija prosilcev za azil in beguncev ni rešitev za starajoče se prebivalstvo Evropske unije. Prav zato ne podpiram revizijo direktive o modri karti v tem okviru. Azil in priseljevanje sta dve različni temi status azila ne more reševati težav v notranjem gospodarstvu Evropske unije. Ne, Evropa mora nadaljevati z izboljšavanjem gospodarskih pogojev in na tak način, ko se bo naš trg izboljšal, se bodo tudi eh, begunci lažje vključili. Tako, za konec bi povedala še nekaj. Fleksibilnost na trgu dela bi lahko izboljšala hitro vključevanje beguncev v družbo. Poročevalec je opravil zelo dobro delo in zato sem prepričana, da, se bomo, eh, da bomo dobro sodelovali tudi na sestankih poročevalcev v Sinci. Hvala. Ja, fleksibilitet kan manjma od sem gigantar. Res je, ampak eh, fleksibilnost lahko doseže tudi na sprotne rezultate. Hvala. Renate Weber. Ja, sedaj je pravi čas, da parlament pošlje pameten, inteligenten signal tako evropskim državljanom, kot tudi tistim, ki želijo priti v Evropsko unijo. Poslati jim moramo sporočilo glede tega, kako zaščititi obe kategoriji. Poročevalcu se zahvaljujem za njegovo delo. Kompromisne predloge sprememb sem že pregledala in eh, videla sem, da je bilo vključenih kar nekaj stvari, ki so zelo pomembne moji politični skupini. Skupni sistem za dodeljevanje statusa azila, potem pristop, eh, ki bo poseben za radljive skupine, to so otroci, ženske, starejši in ljudje z invalidnostjo. Politike, ki bodo različne po spolu za vključevanje na trg dela celosten pristop za socialno vključenost in vključenost v trg dela, tako da ti ljudje ne bodo izolirani in da ne bodo imeli občutka, da so nesposobni. Poleg tega je pomembno, da priznamo obstoječo izobrazbo ter veščine beguncev. Trajni mehanizem za relokacijo za vse države članice je minimalni znak solidarnosti, ki ga morajo poslati države članice Evropske unije. To bo znak, da smo dejansko unija in ne samo združenje držav. Poročevalec je že povedal, da smo pripravili predlog spremembe, ki zadeva minimalno oziroma maksimalno obdobje, do katerega je potrebno vključiti poročava, eh, begunce na trg dela. Poročevalec tukaj priporoča ne več kot šest mesecev, ampak tudi iz eh, predstavitve prejšnji teden dobro vemo, da države članice včasih nimajo tako dolgega obdobja. Teh šest mesecev bi lahko postala standardna politika v vseh državah članicah. Jaz pa menim, da bi morali dostop do trga dela omogočiti kar se da hitro, zato da se izognemo možnim težavam, do katerih bi lahko prišlo. Torej, da se ljudje ne bi počutili izolirane v naši družbi. Pozdravljam pa tudi druge elemente tega poročila naprimer to, da tukaj ustrajamo na dostopu do izobraževanja, do nastanitev, do storitev in tako naprej. Vse to prispeva k dobri integraciji in vključenosti v trg dela. Prepričana sem, da bomo imeli konstruktiven pogovor poročevalce v senci in da bomo pripravili še boljše besedilo. Dankeschön, Tanja González. Najlepša hvala, González Pines. Bonem prim. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Hvala lepa za vse komentarje in prispevke v današnji razpravi. Gre za kompleksno poročilo. Mnenja so pogosto raznolika, protislovna. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih. Hvaležni pa smo, da ste v prvi različici kompromisnih predlogov poštevali tudi naše predloge. Kompromise ste nam poslali včeraj. Mi podpiramo vse predloge sprememb, ki se zauzemajo za boj proti diskriminaciji, za zagotavljanje človekovih pravic. Diskriminacija mora seveda biti odpravljena v vseh oblikah. Socialna zaščita je pomembna, zagotoviti moramo tudi ustrezne bivanske pogoje za prosilce za azil. Potrebujemo več naložb v socialni sektor, tudi tiste najbolj randljive osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito, bi morali ustrezno zavarovati. Potem, ko gre za poklicne kvalifikacije, vložili smo predlog spremembe s tem v zvezi. Nam se zdi smiselno in posem primerno, da se priznajo poklicne kvalifikacije, ampak nikoli pri tem ne bi smelo iti za kakršnokoli diskriminacijo. Še posebej pa ne bi smel biti ta argument uporabljen pri odločanju o tem, ali bomo nekomu podelili azil ali ne. Želela bi omeniti tudi ksenofobni govor, ta diskurs, ki se je strah po Evropi. Mislim, da bi se morali boriti proti tem lažnim sporočilom proti vsem tistim komentarjem, ki zgolj unašajo zmedo, proti vsem tistim, ki menijo, da je nemogoče mednarodno odgovornost, ki jo imamo in ki seboj prinaša tudi jamstvo za azil, pomešali z tem, da bodo evropski državljani zaradi vseh teh ukrepov imeli kakorkoli slabšo kakovost življenja. To ne drži. Naši državljani ne nosijo nobenega tveganja. Edino tveganje, ki ga držav, ja, državljani v Evropski uniji nosijo, nastane v primeru, da države članice tako močno zategujejo pas, da morajo še državljani iti na prisilno dieto. Pomembno je, da izvajamo ustrezne ukrepe za socialno vključenost migrantov in za njihovo vključevanje na trg dela, tako kratko kot srednjeročno gledano, dolgoročno gledano bomo s tem privrčevali pri socialnih, političnih in kohezijskih vprašanjih. Pravica posameznika je pomembna, res bi rada to povdarila. Vsak posameznik ima pravico, da do, zaprosi za azil, da ima možnost potem tudi dostopanja do trga dela, pravico ima do minimalnega plačila in do združevanja družin. To je še posebej pomembno. Politična volja je edino, kar nam primankuje pri zagotavljanju teh pravic. Nekaj predlogov sprememb bomo še vložili, tudi ko gre za pravico do vstopa za prosilce za azil, naprimer v sektor izobraževanja in usposabljanja. Upoštevati je treba tudi gospodarsko stanje posamezne države. Ne strinjamo pa se s tem, da bi imigrante kriminalizirali. Boriti se moramo proti mafijskim združbam zagotoviti moramo varne in zakonite poti v Evropo. Nobenega dvoma ni, da bi morali vzpostaviti tudi ustrezne mehanizme za takojšen sprejem migrantov. Začeti moramo izvajati tudi obveznosti, ki so bile sklenjene in prevzete strani držav članic. Begunce moramo zagotoviti v roku šestih mesecev po odobritvi azila tudi dostop do trga dela upam, da bomo lahko s temi mnenji prispevali k delu poročevalca. Hvala lepa. Vielen Dank. Hvala. Jean Lambert, ne. Terry, lahko. Tudi prav, Laura Adžija je potem naslednja. Si, grazie, presedujoči. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa tudi, tudi kolegi Benifeju za upravljeno delo, hvala lepa tudi za odprtost na sodelovanje. Hvala, da ste že razposlali prve kompromisne predloge, ti sedaj ocenjujemo, na njih delamo, skušamo biti čim bolj učinkoviti. Naša stališča so zelo pomembna, nismo zauzeli veliko stališč, zauzemamo se predvsem zato, da bi spoštovali mehanizem obvezne prerasporeditve obveznosti na področju azila. Ukrepi se izvajajo tudi izven Evropske unije, naprimer zaeziti je treba tok migrantov, zaustaviti je treba vse tiste, ki nimajo pravice do vstopa v Evropsko unijo. Zagotoviti moramo učinkovito skupno upravljanje s tokovi. Nujne ukrepe je treba ločiti od ukrepov za srednje in dolgoročno obdobje, ki nam bodo zagotovili učinkovitost. Trajnostno vključevanje je ključnega pomena. Države, ki bodo jamčile za sprejem, morajo preveriti, kakšno je stanje pri njih. Države, ki bodo sprejemale posameznike, pa morajo zagotoviti imigrantom tudi ustrezen dostop do trga dela, vendar jih na trgu dela ne bi smeli uporabljati kot ceneno delovno silo, ker je to nasprotju s človekovimi pravicami. Zelo pomembno je, da zagotovimo tudi pomoč v trenutku prihoda, ne zgolj jezikovno pomoč, predvideti moramo tudi ustrezne posameznike, ki bodo potem zagotovili kulturno spremljanje posameznikov. tako da bo obstajalo to vzajemno razumevanje med posameznikom, ki ga sprejemamo in tisto osebo, ki bo to osebo spremljala. Evropska unija je prevzela na se določene obveznosti, na voljo imamo Evropski sklad za azil in migracije, večletni finančni okvir, je trenutno v fazi umestnega pregleda. Sredstva, ki smo jih imeli na voljo, smo izčrpali. Zagotovimo ustrezna sredstva za dostojen sprejem posameznikov in za zagotavljanje ustreznega nivoja življenja. Mislim, da bi morali tudi sami ter skupaj s Turčijo upravljati ta sistem Migracijski tokovi bodo v prihodnih mesecih realnost, tako kot so bili v preteklosti. Pospešiti je treba obravnavo prošen, potem direktiva o modrem kartonu, to je pomembno vprašanje, čudovit zakonodajni akt, ampak praktično neizkoriščen. Tu so naše prednostne naloge in tudi predlogi. Ocenjujemo trenutno predstavljene kompromise, se pa zahvaljujemo kolegi Benifeju, ker je opravil izjemno kompleksno, občutljivo delo, pa tudi nujno delo. Mi smo pripravljeni na to, da oblikujemo skupen in učinkovit dokument. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa je na vrsti Teri Rajntke. Hvala, gospod predsednik, za prilagodljivost. Na mesto Jean Lambert bom spregovorila, ki žal ni mogla priti danes, bi jo predstavila nekaj točk v imenu naše skupine. S poročilom smo zares zadovoljni, podpiramo tudi številne predloge sprememb in hvala poročevalcu za zelo konstruktivne predloge. Posebej, ko gre za predloge sprememb, ki krepijo vlogo lokalnih organov in civilne družbe. To je zares ključnega pomena, kajti gre za zelo pomembno orodje, če želimo podpreti in zagotoviti učinkovito sodelovanje na trgu dela za begunce in prosilce za azil. Prav tako se zahvaljujemo za to, da ste upoštevali tudi številne za naših predlogov spremem, posebej tiste, ki racionalizirajo trud eh, ki ga namenjamo vsejoči evropski zakonodaji, saj se nam zdi, da lahko gradimo na številnih področjih zakonodaje, ki že obstaja. In za nas je še posebej ključno to, da ne preučujemo vsega na kratki rok, da neščemo kratkoročnih rešitev, temveč da razmislimo, kako vključiti begunce in prosilce za azil na trg dela na dolgi rok. In tu se mi zdi, da so številni naši predlogi sprememb bili upoštevani v poročilu. Še vedno razpravljamo in razmišljamo, o vprašanju eh, oblikovanja novega sklada v okviru Rusko-socialnega sklada, ker menimo, da bi lahko prišlo do konkurence med obstoječimi programi, če ne bo dodatnih sredstev. Smo pa odprti za bolj prožne možnosti financiranja na tem področju in gotovo bomo podprli spremembe v večletnem finančnem okviru, kot je to predlagano v 16. odstavku. Tako da smo s predlogi zares zadovoljni. Morda pa bomo morali še malce razpravljati o vprašanjih financiranja. Razen tega pa hvala poročevalcu in veselimo se že konstruktivnega sodelovanja. Danke se, Mara Bic. Najlepša hvala, Mara Bicoto. Grazie. Ehm, hvala lepa. Pogrešali smo neko poročilo o problemih, s katerimi se soočajo migranti. Mislim, da v parlamentu, v vsakem odboru, pa tudi v celotnem parlamentu sprejemamo poročilo za poročilo, kot je to postal nek nacionalni šport v parlamentu. Razmere pa se niso spremenile v zadnjih letih, tako da se mi zdi, da smo zgrešili v pristopu do te tematike. Upam, da Evropa ne želi uvoziti na milijone sužnjev. Zdi se mi namreč, da gremo v to smer. Kolegi Benifeju bi rada povedala naslednje. Ni kaznivo dejanje, če želiš braniti svoje državljane. Sama branim italijanske državljane in branim tudi italijanske brezposelne. Mislim, da je poročevalec storil napako. Govoril je s sindikati, potem z združeni, ki se ukvarjajo uh, z migranti, z vsemi možnimi ste se pogovarjali samo z brezposelnimi v svoji državi, ne s svojimi vrstniki se niste pogovarjali, kajti 40 odstotkov mladih v Italiji je brezposelnih. Kako naj pojasnimo tem mladim, da ko migrant pride v našo državo, ima pravico do dela, oni pa ne? Ne vem, s kakšnimi besedami naj sploh to izrazim. Zdi se mi, da bi morali najprej vprašanje zaposlovanja razrešiti na evropski ravni znotraj Evrope. Res je, da na drugi strani morja številne osebe umirajo, ampak tudi v Italiji ljudje umirajo zaradi brezposobnosti. Včeraj v moji provinci bil storjen že ne vem kater samomor zaradi tega, ker je oseba izgubila delo. Brezposelni izvajo samomore. Te tematike bi se morali lotiti z nekoliko več stvarnosti. Mi nismo populisti, mi smo realistični kot stranka. Mislim, da bi morali vzeti na znanje, kakšno je trenutno stanje. Uložila sem predloge sprememb na to temo in ti predlogi niso rasistični so zgolj predlogi, ki vsebujejo zdravo pamet. Delati bi morali tudi zato, da odpravimo brezposelnost v Italiji. Ne vem kako, da se ti ne zanimaš za to, da so v Italiji tudi brezposelni. Mi ne želimo uvažati iz Afrike na milijone sužnjev. Morda to res ni najbolj primeren kontekst, da bi o tem govorili, ampak vprašanje priseljevanja bi morali reševati tam. Okrepiti moramo sodelovanje izbrati moramo posameznike, ki pridejo sem. Ko pride na 100 tisoče oseb v Italijo in samo 30 odstotkov ali še manj od teh oseb čez leto in pol ima pravico do begunca, naprimer, to pomeni, da na stotine tisoče oseb potuje po Italiji, da so pravzaprav brezdomci in nezakoniti priseljenci, opravljajo kakšno delo na črno, skoraj da zaston, ali pa so delinkventi. To je škodljivo tudi za našo družbo. V Evropskem parlamentu bi morali veliko več pozornosti posvetiti tistim strankam, ki so pripravljene vprašanje priseljevanja obravnavati z nekoliko več zdrave pameti. Samo na tak način bomo lahko realno in produktivno obravnavali ta vprašanja. V nasprotnem primeru bo to samo še ne vem katero poročilo nekoristno poročilo, ki ga bomo oziroma ki ga boste sprejeli. Hvala. Nihče več ne želi besede, tako da se lahko Brando Benifej takoj odzove na pripombe. Mikro. Mikro. Si. <laughs> Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rad pojasnil par stvari kolegici Bizoto. Poročilo se ne nanaša na migrante, temveč na begunce, ki so prosilci za azil. Povsem ločena tematika. Ne gre za to, da bi sedaj zasužnili ljudi. Govorimo o tem, kako ravnati s tistimi, ki bežijo iz držav, kjer dejansko živijo v razmerah kot sužni. Ločiti je treba posameznike, ki prihajajo iz tako hudih razmer od ostalih. To so osebe, ki se razlikujejo od gospodarskih migrantov. Tem osebam želimo ponuditi mednarodno zaščito. To je tematika, ki se je lotevamo na pragmatičen način, z zdravo pametjo. Mislim, da je večina političnih skupin zauzela takšno stolišče. Vsake toliko je zdrava pamet prisotna tudi v večinskem stališču. V vsakem primeru pa bi rad povedal, da bi bilo bolje, če bi to poročilo prebrali. Tam nikjer ne piše, da bomo izvajali ukrepe, zaradi katerih bodo prizadete druge ranljive kategorije. Omenili ste brezposelne mlade. Tudi za njih skrbimo, seveda, ko izvajamo politike za begunce politika vključevanja beguncev je vezana tudi na vključevanje v trg dela, ampak pri tem ne bo šlo za socialni dumping, za zniževanje delovnih pogojev avtohtonih delavcev, ne bomo uporabljali kohezijskih sredstev na način, ki bi kakorkoli uh, neprivilegiranim eh, skupinam oduzel pravice in jih dal potem beguncem. Ne bomo jemali iz ene vreče in jo dajali v vrečo za begunce. Evropski socialni sklad je prav tako pomemben in ga bomo uporabili za to, da se lotimo te nove situacije, nikakor pa ne bomo reševali problem na račun ranljivih kategorij. Sprejeti moramo konstruktivne rešitve, ne pa da se lotevamo propagande, ki koristi zgolj nekaterim posameznikom. Skupaj z ostalimi skupinami smo bili dokaj soglasni, zaradi česar sem zadovoljen. Ugotavljam, da so se jim naša stališča blizu, tudi ko gre za potrebo potem, da bi čim hitreje ukrepali, da bi okrepili sredstva za socialno kohezijo Okrepiti bi morali tudi skupni pristop do azilnih postopkov, skratka skupni evropski sistem, da ne bom preveč dolg v tem prispevku. Res je, da je nekaj spornih odločitev, o tem se bomo še pogovarjali na sestankih s poročevalci v senci. Želimo doseči dodatne kompromise. Najti moramo strezno ravnotežje med tem, kako izpostaviti kompetence posameznikov, ne da bi potem te kompetence kakorkoli vplivali na to, ali bo posameznik dobil odobren azil ali ne. Vi pa lahko seveda na podlagi kompetenc tudi sklepali, ali se bo posameznik lažje vključil v trg dela ali ne. Najti moramo ustrezno ravnoteže pri tej tematiki. Enako velja tudi za vprašanje skladov in finančnih sredstev. Različna stališča so se pokazala na tem področju, vendar se mi zdi, da vseeno podpirate predlog, da bi se izognili, kot sem že prej rekel, tistim ukrepom, ki bi kakorkoli škodovali drugim neprivilegiranim skupinam. Jasno se mi zdi tudi to, da bomo morali pojasniti samo terminologijo, da bomo vedeli, za koga bo na voljo določena pomoč na področju zaposlovanja, sociale. Terminologija je pomembna. Tu zagotovo obstajajo še kakšne razlike med nami. Skupaj se bomo morali odločiti o tem, kaj pomeni določena beseda, kako naj se to uporablja. Za zaključek naj povem zgolj to, da moramo upoštevati tudi podporo lokalnim organizacijam, občinam. Poskrbeti moramo za ustrezno kulturno medijacijo. Tu so dodatna pomembna vprašanja, osnovna vprašanja pa so po mojem mnenju deležna podpore vseh. Tista bolj občutljiva vprašanja, tudi ko gre za direktivo o modrem kartonu, kjer so stališča različna, pa bomo morali še razrešiti. Ni veliko vprašanj, pri katerih bi imeli različna stališča. Zdi se mi, da smo sedaj zauzeli deljen pristop, ki ga podpira večina skupin in prepričan sem, da bomo lahko učinkovito zaključili to delo, da bomo pripravili koristno poročilo za Evropo in za evropske državljane. To poročilo bo koristno tudi pri usmerjanju reforme, zakonodajne reforme, Upam, da bomo začeli skupaj izvajati najboljše prakse in poskrbeli za vključevanje migrantov na tak način, da druge neprivilegirane skupine, ki jih je ta težka gospodarska kriza v zadnjih letih prizadela, bile še kakorkoli prikrajšane. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala. 30. maja bomo v odboru glasovali o tem, na plenarnem zasedanju pa bomo to poročilo obravnavali julija. Kaj več po zvezi s tem nimam povedati. Prav nadaljujemo z osmo točko na dnevnem redu, zastopanost delavcev v upravnih odborih v Evropi. Poročevalec sem sam. Podal bom kratek uvod oziroma krajšo pripombo. pri tej tematiki sem naletel na navdušenost članov tega odbora, tega sem se zavedel takoj, ampak da bo to pomenilo kar 282 predlogov sprejem, to pa me je zares presenetilo, sploh po prvih razpravah, ki smo jih imeli v zvezi s tem poročilom. Ne bom izpostavljal posameznih predlogov sprejem, pri 282 je to kar težko. Tudi sam sem jih nekaj podal, moram priznati ker veste, da je število strani v poročilu omejeno in vedno se da kaj bolje pojasniti, izboljšati, eh, prenoviti in tako naprej. Prvi sklop predlogov sprememb zadeva prav to stališče, da je treba poročilo razširiti in ga konkretizirati. To je dober predpogoj za to, da lahko dosežemo kompromisne predloge sprememb, s katerimi bomo poročilo dopolnili. Drugi sklop predlogov sprememb se nanaša na jezikovne spremembe v poročilu, kar ni najbolj težko doseči, ko gre za različne pojme pri tej tematiki. Tudi to se mi zdi možnost za sodelovanje s poročevalci v senci za nadaljne delo pri tem poročilu. Tretja skupina predlogov sprememb se mi zdi zanimiva, ker pravzaprav ne pove nič kaj drugega, kot to, da bi moralo vse ostati tako, kot je. Prav. Lahko bi rekli, no, redu, potem bo poročilo ostalo takšno, kot je, ampak to ni moj namen. Pri vsaki priložnosti, pri sporočilu, pri resolucijah, pri uh, mnenjih in tako naprej, vedno govorimo proti socialnemu dumpingu in okrepitvi socialne razsežnosti v Evropi za boljšo integracijo, boljše zaposlovanje in tako naprej. Potem pa postanemo konkretni Ne moremo potem kar reči, da lahko vse ostane tako, kot je. Če bi to storili, potem nam ne bi uspelo doseči cilja, verjetno. Potem imamo tu še četrto skupino predlogov sprememb, ki me je tudi do neke mere presenetila. Priznam, tudi zabaval sem se. Gre za 62 predlogov sprememb, ki vsebujejo celotne sklope besedila, ki bi jih kar črtali. Če bi sprejeli te predloge, gre za štiri člane tega odbora, ki so to predlagali, bi morda ostali naslovi in 40 odstotkov vsebine, vse ostalo bi kar črtali. To morda ni najbolj v skladu z našim delom, posebej pa sem se zabaval pri enem predlogu, ki ga bom kar omenil. V odboru za zaposlovanje smo se jasno izrekli, proti direktivi o družba z enim družbenikom. Z veliko večino smo to zavrnili, ker ta direktiva omogoča nacionalnim pravilom o eh, zastopanosti delavcev v odborih, eh, da se organi temu kar izognejo. Če bi zdaj prav ta del besedila hoteli črtati, bi se s tem zoprstavili večinski odločitvi našega odbora. Prav tako se je pojavilo še nekaj predlogov za črtanje, s čimer bi zanikali to, kar je že znano in sicer, kako je z družbenim pravom, ki ga je treba dopolniti s socialnimi vidiki. Če tega ne bomo storili, zakaj smo se potem v preteklosti kot odbor dolgo časa prepirali o tem, da bi to stališče v družbeno pravo vključili. Takrat nam to ni uspelo, zdaj pa imamo dobro priložnost, da to poskušamo ponovno vključiti. Še enkrat bi opozoril na to, da sem pri pravi poročila upošteval to, kar imamo na mizi. To ni nekaj socialističnega, eh, nekaj, če se si ne bi želeli, to obstaja že v 18 državah članicah. 18 držav članic, tudi Norveška recimo, že uporablja možnost soodločanja, možnost zastopanja delavcev na upravni ravni. Drugič, nobenega podjetja ne silimo, da se preoblikuje v evropsko uh, obliko družbe. Tega nikogar ne silimo. Če pa to stori, je treba upoštevati tudi te določbe o zastopanosti delavcev. Ne sme priti do tako imenovanega cherry pickinga, izbira najboljše možnosti in uh, izogibanja predpisom. To je osnovna tematika tega poročila, ki se zauzema za evropske minimalne standarde. Nacionalna zakonodaja sicer ostane, vendar pa, če se bo uporabljala skupna zakonodaja v prihodnosti, bi morali imeti vsaj minimalne standarde o zastopanosti delavcev v upravnih odborih v prihodnje. To je izhodišče tega poročila in verjetno bo deležno zanimive razprave tako da zdaj kar odpiram razpravo. Tom van den Kendela eh, Rezaeles. Hvala lepa, gospod predsednik oziroma poročevalec. Kolegi, ko sem se prvič oglasil v zvezi s to tematiko zastopanosti delavcev v upravnih odborih, sem dejal, da je posvetovanje zelo pomembno. Delavci morajo biti vključeni. To vpliva na produktivnost, na razmerja eh, znotraj podjetja, poleg tega pa so delavci do tega tudi upravičeni. V pogodbi o Evropski uniji pravi, eh, piše, da je treba doseči socialne cilje v Evropi s priznavanjem in skladnostjo z nacionalnimi sistemi. Vemo, da je subsidijalnost ključnega pomena, vemo pa tudi, da je zgodovinsko gledano vse več zastopanosti delavcev v pravnih odborih uh, že iz preteklosti. Eh, Združeno kraljestvo Španija in Nizozemska recimo tega še nimajo, ne moremo pa nujno reči, da zaradi tega delavci skoraj nimajo pravic. Gre za, pri tem predvsem za pogajanja, pri čemer imajo socialni partneri ključno vlogo. Moji predlogi sprejem se nanašajo na posvetovanje s socialnimi partneri in uvedvo pobude na področju politik zaposlovanja nisem naklonjen zavezujočim določbam, saj se mi zdi, da prihaja do razhajanj med takšnimi določbami v različnih državah članicah. Tako da moramo razmisliti o najboljši poti naprej. Bomo pa odprti, poskušali se bomo učiti drug od drugega eh, in upoštevati najboljše prakse. Poročilo na lastno pobudo je pri tem lahko koristno. Na prihodnih sestankih bomo gotovo še vedno razpravljali sporočevalci v senci in prepričan sem, da se lahko naučimo številnih stvari. Enrique, ti boš takoj na vrsti, gospod Marta je zdaj na vrsti. Stopkovno. No, I'm sorry to disturb you. V zvezi s pravilnikom, s poslovnikom. Ja, se opravičujem, ker sem vas zmotil, ampak v tem trenutku moram oditi. Če se strinjate, se pa lahko oglasim pozneje. Če to ni možno, pa vse prosim, da mi oprostite, ker moram oditi, ampak zdaj res moram zapustiti ta sestanek, ker moram biti druge. Se upravičujem za prekinitev. Ok. You come back? Ok. Se boste vrnili? Prav. Eduard Marta. Merci, président, et merci, cher rapporteur. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, poročevalec. To poročilo bi moralo in tudi bo pomagalo pri vzpostavljanju bolj socialnega podjetništva. Upoštevati moramo različne kulture in prakse v posameznih državah in pokazati moramo, da smo učinkoviti. Učinkovito z mojega vidika pomeni, da bi morali v okviru tega poročila stvari bolje predvideti, da bi lahko bolje ukrepali in preprečili socialne in gospodarske drame. Danes ne moremo reči, da je socialna demokracija tista, ki v celoti živi posod po Evropi, čeprav obstaja seveda pravica do izobraževanja, ampak včasih dobimo informacije v tisku ali pa strani delavcev ter sindikatov, ki kažejo na to, da razmere niso rožnate. To, kar si predstavil, je po mojem dober predlog. V skupini bomo sicer vložili še nekaj predlogov sprememb, da ne bomo posameznih modelov zoprstavili proti, enega proti drugemu. Biti moramo bolj učinkoviti, bolje bi morali tudi strateško izbirati v samih podjetjih, to je bistvo tega poročila. Posvetovanje, vključevanje, soodločanje. To je pomembno, soodločanje je znatno prispevalo tudi k večji učinkovitosti podjetij v nordijskih državah upoštevati moramo tudi posebne značilnosti vsake posamezne države. Potem načelo subsidijarnosti, včasih sem bil tudi sam presenečen, ko sem bral posamezne predloge sprememb. Tu ne gre za to, da bi ena pristojnost morala predvladati na drugo, če nam je všeč ali ne. Vse večje število raznolikih multinacionalk je prisotnih posod po Evropi. Naša dožnost je, da pridobimo skupne informacije strani delavcev, ki so v upravnih odborih. Ne želimo poenotiti socialne politike posod po Evropi, sicer bi sam rekel, zakaj ne, ampak vem, da bi takšen predlog vzbudil burno razpravo. Dejstvo pa je, da tisti, ki so više na lestvicah, uživajo večje pravice kot tisti, ki so niže na lestvicah še posebej pa bi morali skrbeti za vsa ta vprašanja v kontekstu multinacional, ki so prisotne v večjih državah. Družbe z enim delavcem, enim zaposlenim, mislim, da bi morali to prakso ukiniti. V narekovajih lahko povem, da so nekateri našli pomankljivost v to vrstnem načinu poslovanja, zato ker se s tem lažje zaobide nacionalna pravila, prepreči se ustrezno podajanje informacij in postopke posvetovanja. Tega se moramo absolutno lotiti in problem čim hitreje odpraviti. Najti bi morali tudi ustrezno ravnotežje, morda ne ravno poenotenje, dobro povezavo med soodločanjem in posvetovanjem ter udeležbo 177. predlog spremembe, ki sem ga vložil na to temo, je po mojem mnenju dober. Zagotoviti moramo, da bo demokracija bolje zaživela in delovala v korist vseh. Hvala. Tranke. Hvala lepa. Amžad Bašir. Dear chair, now you and I... Dragi predsednik, vi in jaz se včasih pošaliva skupaj. Vendar pa moram z obžalovanjem reči, da to poročilo ni predmet za šale in smeh. Vi, kolegi, kolegi poročevalci o senci in člani odbora. Reči moram, da so predlogi v poročilu povsem nesprejemljivi v veliki večini. Od 282 predlogov sprememb jih je 61 predlogov takšnih, ki predlagajo črtanje. Na številnih področjih so možni bolj konstruktivni predlogi, ampak že samo število teh predlogov sprememb vam lahko pove, da to, kar predlagate v poročilu, ni zaželeno, ni sprejemljivo in najpomembneje ni izvedljivo na ravni EU. Bom poskušal začeti pozitivno ena vodna izjava v vašem izvornem besedilu je takšna, da jo lahko podprem. Gre za, izvorno, eh, gre za vodno izjavo D. Oblike zastopanosti delavcev na ravni upravnih odborov vstajajo v 18 državah članicah Evropske unije in na norveškem. Se pa zelo razlikujejo med seboj. Tako, ko gre za ekonomski, socialni in zgodovinski razvoj. In prav v tem tiči bistvo. Uh, Gospod predsednik, predpisi se razlikujejo, tam, kjer pa se morda približujejo, so razlike še vedno ogromne. Kako bi lahko kakršnakoli direktiva, ki jo predlagate, lahko zaobjela tako velike razlike? Tega ne morem razumeti. Pristop, ki se osredotoča na eh, izmenjavo najboljših praks, bi bil boljši in zame bolj sprejemljiv, tudi za mojo skupino IKR. E Naj omenim še nekaj drugih zamisli, ki jih predlagate v besedilu. Ena, ki še posebej izstopa, je ta, da bi morali tisti, ki zastopajo delavce, eh, morali imeti enak vpliv kot vsi drugi v pravnem odboru. Ko gre recimo za osebje v Evropskem parlamentu, ima vaše osebje enaka pooblastila kot vi, jim to namenjate, verjetno jim, jim ne dopuščate jim ne pustite, da glasujejo namesto vas v hemiciklu. To povsem nasprotuje pravilom in to z dobrimi razlogi. Zamisel, da prisluhnemo pomislekom delavcev na ravni upravnih odborov, je koristno za poslovanje. To lahko preberete tudi v mojem predlogu, sorembe številka 15. Kot nekdani lastnik podjetja vem, da je to smiselno tudi z vidika poslovanja. Za zaposlene in za dobro delovanje podjetja je to nujno. Vendar pa so upravne strukture tam prav zato, da zagotovijo ustrezno vodstvo in končno tudi uspeh podjetja. Izpostavljate tudi to, da države, ki to regulirajo, tiste, ki so gospodarsko že tako uspešne. No, verjetno veste, kaj želim povedati s tem. Združeno kraljestvo nima zakonodaje na tem področju in to se je izkazalo za uspešno. Ne želimo, da v Bruslju nalagamo podjetjem v Yorkshireu, kako strukturirati obe ravni. S temi predlogi bi dosegli prav nasprotno od tistega, kar od kar od nas želijo državljani, da dosežemo na ravni EU. Prav takšen pristop sili Združeno kraljestvo, ki stopu iz Unije. Sam, ne razmišljam sam na takšen način. Gre za pristojnosti držav članic. Gospod Hendel, ni evropskega modela zastopanosti delavcev v upravnih odborih. Daleč od tega, to, kar predlagate vi, je pravzaprav nemški model, ki prav gotovo ne bo uspešen povsod po Evropi. Zares upam, da boste v svojih kompromisnih predlogih svoj pristop bistveno spremenili in upoštevali velike pomisleke, ki jih danes izpostavljamo in upoštevali predloge sprem, ki smo jih poslali. Hvala lepa. So, Enrique, kaj veš, a vojn z noh nicht zurück? Dann... Enrique je ja še ni nazaj, tako da je zdaj na vrsti gospod Ferreira. And, uh, you... Hvala lepa, gospod predsednik. Če smem, se res ne bi strinjala s predhodnim govornikom. Absolutno se z njim ne strinjam. Evropska unija ni neka zbirka držav članic, ampak je enota, ki mora urejati določena politična področja. Združeno kraljestvo pa je del Evropske unije. Zastopanost delavcev je pomembno ne zgolj z vidika varovanja socialnih pravic delavcev znotraj Evropske unije, temveč je tu tudi za vprašanje ureditve notranjega trga. Če bomo okrepili Korporativno upravljanje v Evropski uniji bodo lahko tudi britanski državljani imeli od tega koristi. Ko berem ta predlog, vidim, da upoštevamo tudi načelo subsidijarnosti, upoštevamo tudi raznolikost, ki še vedno obstaja v državah članicah. Ta predlog izpolnjuje vse pogoje in pomerja te strahove. Še vedno bo zagotovljena razlika med posameznimi modeli v posameznih državah članicah tudi na regionalni ravni v nekaterih državah, če to obstaja, ko gre za zastopanost delavcev. Vendar se mi zdi, da bi morali storiti ta korak. Kot rečeno, tu ne gre zgolj za vprašanje socialnih pravic, gre za vprašanje notranjega trga in demokracije. Če si pogledamo realnost, še posebej v kriznih časih, podjetja z veliko zastopanostjo delavcev pokažejo večjo odpornost in to je tisto, kar bi nas moralo zanimati. Ne smemo govoriti zgolj o pozitivnih vplivov, vplivih, ki bi jih to imelo pri doseganju ciljev iz EU 2020. Moja skupina odločno podpira ta pristop, potrebujemo skupna zavezujoča pravila, ko gre za zastopanost delavcev v upravnih odborih zagotoviti moramo tudi enakost med predstavniki delavcev in ostalimi predstavniki v odborih. Biti morajo enakopravni. Če nekdo dela v upravnem odboru, mora dela v duhu kompromisa in vsi bi morali imeti enakopravno možnost pri iskanju rešitev. Še zadnja zadeva v svojih predlogih sprememb smo skušali to resnično povdariti. Tu ne gre zgolj za vprašanje delavcev in vključevanja delavcev v upravne odbore. Gre za to, da pokažemo, da obstaja raznolikost med delavci znotraj podjetij. Mi bi resnično želeli okrepiti odstavek o enakopravnosti med spoloma. Mislim, da bi morali omeniti še posebej zastopanost mladih vajnici, pripravniki, mladi, ki delajo v podjetjih, nimajo tolikšne pravice do izražanja mnenja kot ostali in jih niti ne prisluhnajo. To bi bil dober predlog. Sicer je predlog kolega Hendla dober. Za zaključek naj povem, da sama svojim. Mi sodelavci delujem v okviru nehierarhičnega sistema. S tem je harmonija v pisarni boljša, vsak lahko prispeva svoj košček razpravi, tudi rešitve, ki jih predstavljamo, so boljše. Hvala. E Hvala lepa, Laura Adžeja za EFDD, ki pa je ni več tu. Gospod Marta je potem na vrsti. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Slišal sem vse oratorne dvome in vsa opozorila. Pred seboj imamo predlog poročila, ki je po vašem mnenju namenjen temu, da bi zagotovili minimalno zastopanost delavcev v evropskih družbah, čezmejnih družbah, nacionalnih družbah v Evropski uniji. Ampak tudi pri tem vprašanju je razprava precej burna in očitno je, da si to poročilo razlagamo na zelo različen način. Mi menimo, da bi delavce morali obvestiti, da bi morali imeti možnost pri sprejemanju odločitev. To je samo po sebi umevno. Pogosto se v delavnicah rešujejo problemi, ki jih ne uspejo razrešiti na upravni ravni. Obstaja pa dvom glede tega, kar ste predstavili kot nek neusiljiv model. Delavci naj bi prevzeli vajeti v upravnih odborih? Ne. Citiram Eduarda Martana, ki je danes dopolne prej pravzaprav zelo jasno rekel, želimo vplivati na strateške odločitve, ki se sprejemajo v podjetjih. Pravi nekaj povsem drugega kot vi. On pravi, da bi morali vplivati na strateške odločitve da bi lahko celo podjetje vzeli za talca. Ampak res se mi zdi, da to zadeva zgolj velika podjetja, manjša podjetja to spohne zadeva. Se jih spohne bo dotaknilo. Vse skupaj bi lahko imelo tudi nezaželene posledice, še posebej v času, ko so gospodarske in socialne napetosti visoke. Videli smo, da je prišlo tudi do sindikalnega blokiranja. Gospod Martan je zagovarjal takšno stališče. Posledica tega je bila delokalizacija večjih podjetij ali pa celo selitev večjih podjetij iz Francije. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji pa je moral poseči zaradi tega. Za zaključek naj povem, da je poseganje Evropske unije v nacionalne pristojnosti pretirano tolmačenje pristojnosti Evropske unije. Še nekaj bi rad povedal za naše feministke. Predlog, ki se nanaša na ženske kvote v upravnih odborih. U gospodarska učinkovitost in načela enakopravnosti ali meritokracije tega ne upravičujejo. Mislim, da je žaljivo, da sploh predlagate usiljevanje kvot ogromno žensk je predsednic velikih podjetij, te ženske so učinkovite in te ženske niso čakale na to, da bi vi uvedli kvote. Mi je zelo žal in hvala za pozornost. So, Enrik. Enrike je ponovno z nami, Enrike Kalvešambo. Izvolite. Much, Najlepša hvala, predsednik, hvala lepa za razumevanje in potrpežljivost. Sedaj pa bom nadaljeval v španščini. Pa poglejmo vaše besedilo. Če pustimo ob strani to, da je udeležba delavcev v korporativnih organih znak dobro delujočih gospodarstv in družb, ki so dosegle višjo stopnjo evolucije v primerjavi z ostalimi. Dober predlog. V treh svežnih bom predstavil predloge sprememb. V prihodnosti bom to tudi bolj poglobljeno predstavil. Nisem pa z edini, ki bi imel takšno stališče do tega besedila in do teh načel. Skupina me podpira. Predsednik in poročevalec. Vi ste se veselili, ko ste omenjali določene zadeve v tem poročilu, mi smo se pri istih zadevah precej razžalostili. Če si zadeve ogledamo nekoliko bolj z tehnične plati. Podnaslov ena. Zastopanost delavcev v upravnih odborih v evropskih podjetjih. Že sam naslov nakazuje na precej omejen pristop, zelo omejeno usmerjen pristop. Mi se kot zakonodajni organ ukvarjamo z zakonodajnimi predlogi, mi ne izražamo zgolj nekih prošenj ali želja, mi podajamo konkretne predloge. Zastopanost delavcev bi morala biti omejena na nadzorne odbore. Obstajajo tudi številni drugi modeli, ki delujejo bolje ali manj dobro. V tem kontekstu se bomo zauzemali, da bi morala ta zastopanost biti primerna, zadostna Kaj to pomeni? Logično je, da je zastopanost delavcev zaželjena, da bi jo morali spodbujati. Vendar je to odvisno seveda od zelo raznolikih dejavnikov, ki se precej razlikujejo tudi posod po Evropi. Veliko je odvisno od kulture, od izkušenj, od sindikalnega delovanja. In to proizvodno tkivo je tisto, ki vpliva na sprejemanje takšne odločitve. Če nekdo zaposluje 50 ali več oseb, je situacija v tem kontekstu precej drugačna od nekega mikropodjetja, ki zaposluje pet oseb. Vse je seveda zgodovinsko vezano, tudi podnebno vezano včasih. Tudi znotraj posameznih narodov se situacija precej razlikuje tudi pravno zgodovino v posameznih državah je treba upoštevati, kakšne pravice je naprimer družba zagotavljala v določeni državi. Zagotoviti moramo tudi dovolj fleksibilnosti, da bodo zadeve operativne v vseh kontekstih. Radi bi vas opozorili, da tu govorimo o zastopanosti delavcev ta mora biti prisotna, ta mora imeti tudi svojo težo, delavci bi morali imeti možnost izražati svoje mnenje, ampak nikoli, nikoli ne smete tega mešati z upravljanjem podjetniškim upravljanjem. Uprava nosi tudi drugo odgovornost. Upravljanje mora biti učinkovito. da ne bo kdo potem odgovornost prelagal na delavce in sindikate, ki ne bodo potekale tako, kot bi si želeli. Že pred 40 leti sem govoril o tem v Španiji. Sindikati so rekli, ja, bomo vplivali, bomo sprejemali odločitve, se bomo seznanjali zadevami. Ampak podjetnik in upravni odbor so odgovorni za sprejemanje odločitev. Drugi svežen predlogov, ki jih bomo Oblikovali se nanašajo na veljavne direktive o zastopanosti delavcev v upravnih odborih. Izboljšati je treba obstoječi sistem. Zadeve se zagotovo spreminjajo, zagotovo bomo morali stvari še izboljšati, aktualizirati, prilagoditi jih bomo morali trenutnim razmeram. Tu ni nobenega dvoma. Kaj lahko Evropa stori na tem področju? Ja, Evropa lahko kaj priporoči, Evropa lahko pripravi benchmarke, lahko pokaže, kako naj stvari bolje delujejo, lahko ponudi pomoč, vendar se bomo znašli pred problemom v smislu, kakšna je pravna podlaga, kakšno neposredno ukrepanje lahko pravna podlaga dopušča komisiji. Biti moramo dovolj ambiciozni, ampak če ne bomo teh stvari natančno opredelili, bo končni rezultat predvsej razvodenil. Še tretji svežen predlogov sprememb. Tu pa gre za to, kakšna pravna podlaga bi nam omogočila, da ko konkretno in daljnosežno posegamo. Mislim, da nismo edini, ki smo rekli, da obstaja ogromno odstavkov v tem predlogu, ki ne bodo delovali, če parlament predhodno ne bo preučil pravne podlage, ki bi to dopuščala. Najprej moramo preučiti to izjemno pomembno vprašanje in sicer, kaj skušamo doseči s to direktivo? Ali skušamo zagotoviti pravico? to je res temeljnega pomena. Ali tu zagotavljamo načelo, ki govori o zastopanosti delavcev v upravnih odborih, tako bodo delavci lahko sodelovali tudi pri družbeni odgovornosti podjetja in tako naprej. Če želimo uveljaviti neko načelo, poskrbeti za to, da bo to načelo postalo univerzalno, da bomo postavili s tem v zvezdi tudi evropski okvir, moramo preveriti, kaj nam omogoča pravna podlaga, ali bomo določali minimalne skupne imenovalce ali pa bomo neposredno posegali v vidike, ki niso univerzalni v Evropi, temveč so pogojeni zgolj z enim modelom. Hvala. Entschuldigung, Enrique, war keine. Se upravičujem, Enrique, to ni bila politična intervencija, ampak po sedmih minutah in pol je pač časa uh, ostalo bolj malo. Nihče drug nima vprašanj, tako da bom podal par kratkih komentarjev. Vse udeležene še enkrat prosim, da dobro preberejo besedilo. Če besedila ne boste prebrali, pač ne bo šlo. Veliko stvari, ki ste jih trdili, sploh ni zapisanih v tem mnenju. Prvič, Enrique Cavežambo. Tukaj ne gre za pravno podlago, ne govorimo o zakonodajni ravni, ampak o ravni poročila na lastno pobudo strani komisije. Komisija torej eh, pooblašča določene eh, službe, da pripravijo poročilo o možnih napotkih za podjetja. V poročilu piše, da pravo vodenje podjetij ne bo spremenjeno. To, kar priporočamo, poleg tega ni obvezujoče. Če bo to upoštevano, potem to ne pomeni, da en model dominira nad drugim. Gre za minimalne standarde, ki morajo pod vprašanje postaviti določene nacionalne zakonodaje. Morda. Gospod Bašir, če bomo nadaljevali tako, kot vi razmišljate, potem eh, bi bilo bolje, da ustavimo svoje delo tudi na drugih področjih. Včasih tudi ni bilo upravnih odborov v podjetjih ampak sedaj smo zato pripravili direktivo, ki velja v Evropski uniji. Če bomo pri pravicah delavcev vedno rekli, to pač ni mogoče, potem je bolje, da prenehamo s socialnim dialogom. Tako pač je. No, če pa obstaja evropska pravna zakonodaja, ki omogoča nacionalno zakonodajo ter izboljšanje te nacionalne zakonodaje, no potem v tem primeru pa imamo delo na evropski ravni. Namreč eh, tukaj lahko izboljšamo predpise in ne dovolimo, da v primeru, ko obstajajo obstoječi nacionalni subsidijarni sistemi, da se potem izkorišča luknje v evropski zakonodaji, da se izkorišča zaposlene. Nihče ne bo prisilil v Belgijo, da uvede kakšno obliko soodločanja, če Belgici tega ne želijo oziroma če to ne ustreza socialni kulturi v Belgiji. To, pripor, to poročilo ne želi Belgija ali kakršnokoli drugo državo prisiliti v to, da sprejme sistem soodločanja. Če pa se država odloči, da bo upeljala takšen sistem, potem potrebujemo minimalne evropske standarde, ki jih je potrebno upoštevati. To je namen našega odbora in eh, mislim, da bi morali okrepiti razpravo o tem poročilu. Te razprave se veselim, gotovo bo precej napeto in zanimivo. Poročilo bomo obravnavali 15. junija v odboru za zaposlovanje. Do takrat upam za nekaj dobrih kompromisov, ki jih bo lahko sprejela večina. V postopku razprave bomo razrešili z poročevalci v senci, kaj želi doseči to poročilo in česa ne. Imeli bomo dvoji, eh, dva kroga takšnih pogovorov in potem bomo videli, kako poročilo napreduje. Hvala. Tako to bi bilo vse za dopovdanski del sestanka nekako nam je le uspelo v zadanem času. Vidimo se spet ob treh, takrat bomo glasovali. Želim vam lep odmor in dober tek.